Colleghi, riprendiamo la seduta. Kolegice in kolegi, prosim, zdaj bomo nadaljevali z našo predstavitvijo. Popovdanski del se posveča um, konkretnim uh, problemom um, v povezavi z tretjimi državami in sicer v okviru boja proti organiziranih kriminalu, korupciji in pranju denarja. Uh, Eh, torej, eh, v popovdanskem delu eh, naše predstavitve se bomo posvetili boju proti trgovanju z ljudmi v luči organiziranega kriminala. Spregovorila bo Mirja Vasiljadu, ki, bo, ehm, ki je koordinatorka Evropske unije za boj proti trgovanju z ljudmi, ki nam bo podala celovito sliko tega pojava. Predem predam besedo gospe Vasiljadu, naj vam povem, da čez nekaj minut bom predala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 predsedujočega nekomu drugemu, kajti se moram odpraviti v Italijo jutri izjutraj, bom eh, na sodišču, kajti sodnik me bo moral zaslišati, ker pred dvema letoma Totorijina, mislim, da poznate to ime, tega eh, mafica eh, velja za najpomembnejšega vodjo mafije v Italiji, torej pred dvema letoma pred italijanskimi policijskimi silami me je, mi je grozil smrtjo in zato jutri me bo moral sodnik zaslišati poslušati in zato čez nekaj minut bom zapustila dvorano, ker bom odšla na letališče in, se, eh, in odletela v Milano, eh, kjer bom jutri zaslišana pred sodnikom, na to pa se bom vrnila v eh, Brusel. Poprošam se z gospo Vasiljadu, žal mi je, da moram oditi, ampak pač to je obveznost, ki se ji ne morem izogniti. Seveda bom zaslišana, ampak seveda kot priča, ne pa kot kakorkoli v kakršnem koli drugem svojstvu. Uh, 15 minut bo imela na eh, razpolago gospa Vasiljado za svoje, svoje poročilo, svojo predstavitev, na to pa bomo začeli z razpravo in vsak bo imel na voljo nekaj minut za svoj prispevek. Hvala, izvolite. Thank you. Thank you very much for, for inviting. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste me povabili na sejo tega odbora. V zadnjih dveh letih sem sodelovala na veliko predstavitvah, odkar sem bila imenovana. Sem pa prvič na seji tega odbora, zato se vam zahvaljujem. Mislim, da je Evropski parlament bil ključnega pomena za oblikovanje evropskega odziva na trgovanje z ljudmi. Mislim, da se resnično obvežemo takrat, ko imamo politično podporo in takrat se stvari res spremenijo in lahko resnično ukrepamo in se odzovemo. S takšnim odzivom resnično lahko spremenimo življenja žrtev. Rada bi se zahvalila gospej Ajali za tematski dokument in Zelo tesno sva sodelovali, zato se ji prisrčno zahvaljujem. Naj začnem z osnovnimi zadevami in naj vas spomnim na to, da ko govorimo o trgovanju z ljudmi, gre za nekaj, kar se lahko dogaja pri sosedih, kar se lahko dogaja v naši soseščini. In tu že kar nekaj časa gre za resno kršitev temeljnih pravic in soboščin naj vam povem, kako obsvežen je ta pojav v skladu za mednarodno organizacijo za obdobje leta 2011, 2002 do 2011 smo zabeležili 21 milijonov žrtev po celem svetu. 5 milijonov in pol med žrtvami je otrok, 880 tisoč žrtev pa je v Evropski uniji. V komisiji smo začeli s pilotnim projektom in to prvič, da zberemo podatke na evropski ravni. V tem odboru verjetno veste, kako zelo težko je zbirati podatke o tako skriti obliki kriminala in da ti podatki niso najbolj zanesljivi vendar pa delamo na tem, da bomo dobili bolj zanesljive in eh, na boljši način pridobljene podatke. Poročila bomo objavili v naslednjih mesecih, vsaj tako upam. 76 odstotkov žrtev je žrtev spolne zlorabe, vsaj za leto 2010 lahko tako rečemo. 14 odstotkov je bilo prisilenih v delo, 3 odstotkov ki so bili prisiljeni v delo na domu, oziroma na prosjačenje in en odstotek na, v delo na, za gospodinska opravila. Tri odstotke teh je dečkov in uh, ostalo je deklic. Teh žrtev je vedno več. In naj vas spomnim tudi na to, da je notranje trgovanje ravno tako obstoječ pojav in da se državljane EU preseli iz ene države v drugo. Veliko žrtev pa je iz Nigerije in iz Kitajske in tako kažejo tudi podatki OECD-ja. Glede na število in vrste podatkov lahko rečemo, da smo delo izboljšali glede zbiranja podatkov od leta 2008 do 2010 in zato lahko rečemo, da smo na pravi poti. Imamo pa tudi direktivo, ki jo bom kasneje še omenila, o trgovanju z ljudmi, ki določa, da Nacionalni mehanizmi vključujejo tudi nalogo zbiranja podatkov. Trgovanje z ljudmi je zelo kompleksna in čez eh, mejna zadeva in pojav. Lahko si zamišljate, ljudje se proda za spolne usluge, za prisilno delo v kmetijstvu, v industriji, v tekstilni industriji. Prisiljeno morate delati na domu za gospodinska pravila in gre tudi za nezakonite posvojitve, prisiljeni so sodelovati v kaznjivih dejanjih in tako dalje. Države članice se strinjajo s tem, da gre za takšno vrsto kriminala, kjer države članice ne morejo ukrepati same in zato potrebujemo Evropsko unijo. Mislim, da se to odraža tudi v direktivi, v cilju te direktive. Naj vam predstavim, kaj počnemo v Evropski uniji glede zakonodaje, financiranja in tako dalje. Glede zakonodaje, kot sem že omenila, imamo direktivo, ki smo sprejeli leta 2011, gre za preprečevanje trgovine z ljudmi in za zaščito žrtev. To je prvi ukrep Evropske unije, ki je ki govori o kriminalu, ki je bila sprejeta znotraj Lizbonske pogodbe. Ta direktiva vključuje določbe o preganjanju trgovcev in omogoča tudi pomoč žrtvam. Toliko o zakonodaji na politiko se bom sicevala kasneje. Sedaj imamo obdobje petih let 2012-2016 ki vključuje 40 konkretnih političnih ukrepov v povezavi z to direktivo. Imamo tudi sklepe sveta, ki smo jih sprejeli oktobra lansko leto, ki vključuje zelo veliko politično podporo in ki poziva tudi države članice, da pravočasno prenese direktivo. Imamo tudi vprašanje financiranja. V zadnjih letih je komisija podprla vrsto projektov z področja trgovanje z ljudmi. Lansko leto smo zbrali vse projekte, ki jih financira komisija. Imamo 11 granarnih dektoratov, ki vodi projekte z tega področja. Te projekte lahko najdete na eni sami spletni strani in to od leta 2003 naprej imamo poseben program v generalnem direktoratu HOME za preprečevanje organizirane kriminala. Isek. Imamo tudi druge inštrumente, kot je splošen program za upravljanje z migracijskimi tokovi, imamo ukrepe za boj proti trgovanju ženskami, otrok in tako dalje, to je DAFNE, imamo tudi projekte, ki potekajo znotraj azilske zakonodaje in tako dalje. Trgovanje z ljudmi je oblika organiziranega kriminala, vsebuje pa tudi druge razsežnosti, ki so financirane z različnih virov. Imamo veliko takšnih projektov, če se pogledate spletno stran, lahko vidite, leta 2014 želimo opraviti revizijo vseh projektov, ki smo jih financirali, zato da lahko analiziramo dosežke naše politike in kaj bi lahko še dosegli, da bi lahko izboljšali našo odgovornost in nadzor nad našim financiranjem in to uskladili z našimi političnimi prioritetami. V direktivi o trgovanju z ljudmi imamo tudi člen o ustanovitvi tega mesta, ki ga vodim sama. In ta program izhaja iz štokholmskega programa. Naj vam sedaj razložim, zakaj gre pri mojem mandatu. Veliko govorimo o boju proti trgovanju z ljudmi in to vidimo tukaj v tem odboru in tudi v drugih odborih. Želimo spremeniti terminologijo, da ne govorimo o boju in preganjanju, da to spremenimo v reševanje, torej da vključimo tudi preprečevanje in pomoč žrtvam. Komisija je želela v tem celovitem pristopu doseči to, da bi vključili 11 služb različnih skupin, da bi delovali na področju zaposlovanja, priseljevanja, trgovine, podjetništva, raziskave razvoj, pravosodja, zdrav in tako dalje, da bi vse to vključili v ta politični okvir. Opravili smo 30 notranjih posvetovanj za to, da bi resnično zagotovili, da obstaja doslednost na vseh političnih področjih. Ta evropska strategija se osredotoča na pet bistvenih področji. Torej, da identificiramo žrtve, da preprečimo trgovanje s tem, da zmanjšamo popraševanje. To omenja tudi dokument gospe Ajale, da okrepimo preganjanje, povečamo sodelovanje in koordinacijo in da tudi okrepimo znanje eh, glede tega pojava. Tudi glede zunanjega delovanja Evropske unije smo objavili dokument z tega področja. Sestavili pa smo tudi seznam prioritet za tretje države, ki so prizadete zaradi trgovanja z ljudmi, s katerimi lahko sodelova, sodelujemo glede naših zunanjih de, ukrepov. Zato, ker potrebujemo bolj strateški pristop je svet v času švedskega predsedovanja sprejel ta strateški dokument in sedaj smo objavili drugo poročilo glede izvajanja. Imamo deset osrednjih držav in potem še seznam drugih držav, tretjih držav, s katerimi Evropska unija sodeluje. Evropska strategija se osredotoča predvsem na žrtve. Zaradi tega smo pripravili in to bomo kmalo objavili. Jasne uporabniku prijazne informacije glede evropske zakonodaje, ki je bila sprejeta. In to bomo prinesli tudi v nacionalno zakonodajo do leta 2014. Ustvarili smo tudi platformo civilne družbe eh, glede služb na tem področju in to platformo bomo sprožili junija letos. Še posebej pa se trudimo za zmanjšanje povpraševanja za takšno vrsto trgovine. V komisiji si želimo, da bi z našo politiko prispevali k temu do leta 2016 sprožili bomo tudi Evropsko koalicijo podjetij za boj proti trgovanju z ljudmi, s čimer se bomo sredotočili na zasebni sektor. To vključuje komisijo, zasebni sektor, mednarodne organizacije in eh, parlament. Sodelujemo pa tudi z eh, organi za pravosodje in notranje zadeve. Lansko leto smo na dan boja proti trgovini z ljudmi 18. oktobra združili 17 organov v Varšavi, kjer so direktori agencij podpisali svojo obvezo, da se bodo borili proti trgovanju z ljudmi. V strategiji pa smo omenili tudi, da moramo sedaj izvajati te obveze. Imamo centre za stik, kjer se potem srečajo predstavniki teh agencij, kjer predstavijo svoje rezultate. Seveda ta naloga ni lahka. Eh, imamo veliko težav z usklejevanjem, z doslednostjo, vendar pa še delamo na tem. Osredotočiti se moramo na trend na tem področju in to je zelo nizko število sodnih postopkov želimo, da se preganjanje okrepi, trgovina z ljudmi je zelo dobičkonosna, dobičkonosen posel, dobiček znaša celo 32 milijard evrov vsako leto. Zato se moramo poslužiti finančnih spodbud in se s tem lotiti kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s trgovino. Zato moramo financirati preiskave, zato da dobimo več dokazov za sodišče, ki preganjajo te storilce in kriminalce in pa tudi preiskati, sprožiti preiskave različnih mrež takšnih organizacij. zahtevamo pa tudi različni inštrument za obveščevanje glede financiranja. Zato potrebujemo večjo koordinacijo in sodelovanje. Komisija tudi želi povečati dodano vrednost pri harmonizaciji zakonodaje glede preprečevanja pranja denarja. Imamo tudi predlog direktive glede zaseganja nezakonito pridobljenega premoženja in dobička mednarodnih organizacij pri čezmejnih kriminalnih dejanjih. Imamo tudi še en pojav, o katerem razpravljamo ta trenutek, ki ga moramo tudi upoštevati in to je vprašanje korupcije. V tem trenutku pripravljamo Evropsko poročilo o boju proti korupciji in to bomo upravili za leto 2013 kot vsako leto oceno, ki jo je opravil Europol. V tej oceni piše, da so tiste skupine, ki nadzirajo celoten postopek, vključno z korupcijo na najvišji ravni in pranje denarja, so najnevarnejše. Zato zahtevamo mednarodne politike za boj proti organiziranem kriminalu in ena naših prioritet je boj proti trgovini z ljudmi. Europol je potrdil, da se je število prispevkov držav članic eh, Europolu podvojil od lanskega leta. Torej imamo za 100 odstotkov več informacij kot prej. Prišlo je tudi do izmenjave informacij med državami članicami in Europolom. Mislim, da imamo dovolj inštrumentov, imamo politiko, imamo finančne inštrumente in upam, da imamo tudi politično podporo za to, da lahko nadaljujemo s tem delom. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in najlepše vsem zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala. Nažalost je zelo malo poslancev prisotnih, tudi naša predsednica je morala oditi, ko ste slišali, se opravičujem. Ajala Sender je prosila za besedo, kot prva, izvolite. Si, gracias. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospa Vasiljado, tudi sama se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje pri poročilu o trgovanju z ljudmi, ki smo ga opravili v tem odboru. Verjetno bomo marca že vedeli, če so vse države članice prenesle direktivo in na kakšen način. Poročilo pa smo objavili tudi za, na začetku obdobja 2012-2016, ko smo želeli izboljšati in uvesti nove inštrumente, zato da bi napredovali pri boju proti trgovanju z ljudmi, vključno z vidiki, ki ste jih omenili, pri trgovanju z ljudmi, kot so spolno zlorabljanje in prisilno delo. Torej imamo dve plati te grozljive vrste trgovanja, ki poteka tudi v Evropski uniji. Zato moramo revidirati vsa besedila, vse dokumente, kot ste omenili. Dobili pa smo tudi veliko poročil Evropola, ki vključujejo tudi pričanja. Ugotovili smo, da je ta pojav vedno bolj prisoten, ne vedno manj prisoten. Kljub temu, da imamo vedno več inštrumentov, da na evropski ravni ukrepamo vedno bolj, vendar pa ne moremo zmanjšati popraševanja. Kakšne ukrepe želite sprejeti za to, da bi zmanjšali popraševanje? Omenili ste tudi občutljivo vprašanje, ki je zelo pomembno in to je, da se lotimo tega vprašanja s tretjimi državami kajti spolni turizem je samo kaplja v morje pri trgovanju z ljudmi, tudi ko gre za spolne zlorabe in pa zlorabe na delovnem mestu. Zanima me, kakšne sankcije predvidevate glede tretjih držav. Torej, potrebujemo več pravosodnih ukrepov preganjati moramo tiste, ki se ukvarjajo z trgovino z ljudmi, sankcionirati moramo tretje države, ki ne spoštujejo naših sporozumov in to potem povezati z gospodarskimi težavami, ki samo še ogrožajo to podrečje in pa seveda omejiti popraševanje. Tukaj v Evropi imamo res eh, grozovite bordele, eh, kjer so ženske prisiljene v prostituciji. Tukaj v Evropi govorimo veliko o enakopravnosti med ženskami in moškami, da moramo izkoreniniti takšne zlorabe, vendar pa popraševanje še vedno obstaja. V času krize pa se je povečala tudi popraševanje po sužnjih na črnem trgu dela. Ta delo namenujemo tudi po angliško mini jobs, torej s tem se je življenski standard še poslabšal. Iz dostojnega življenja smo prišli na nedostojno življenje in Tukaj govorimo v tem primeru tudi o trgovanju z ljudmi za služensko delo. Zanima me, kakšne sankcije predvideva komisija glede tretjih držav, kakšne ukrepe predvidevate glede tistih, ki perejo denar in kakšne ukrepe predvidevate tudi, ko gre za zmanjšanje povpraševanja. Zanima me tudi, kdaj bomo dobili poročilo o tem, koliko ljudi je bilo obsojenih in kdaj bomo lahko resnično začeli z izvajanjem te zakonodaje. Uh... Najlepša hvala, gospod Newton Dan. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste prišli. Prepričan sem, da je tukaj prisotna kvaliteta na seji, če ne kvantiteta. Imam pet vprašanj. Prvič. Sodelujejo vse države članice ali nekatere sodelujejo bolj kot druge? Drugič. Kako poteka sodelovanje, čezmejno sodelovanje med državami članice, če ta sodelovanje dobro poteka, če sodelovanje prepočasno? Tretjič. Dejali ste, da večina žrtev prihaja iz Nigerije ali iz Kitajske kam te osebe pridejo, v katero državo članico. In četrtič, omenili ste zelo nizko število obsojenih. Kje je problem? In še za konec, Kot veste, moramo izdelati poročilo v tem odboru, kako bi lahko izboljšali boj proti trgovanju z ljudmi. Imate kakšno priporočilo za naše poročilo, kaj bi lahko tudi vključili znotraj ukrepov, da bi izboljšali to situacijo? Hvala. Gospa Morvaj. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljna da je prejšnja govornica omenila tudi enakopravnost med spoloma, tudi znotraj trgovanja z ljudmi. Tukaj govori predvsem o spolnih zlorabah, o prisilnih spolnih uslugah, kajti tukaj so žrtve predvsem ženske. Rada bi omenila še eno vprašanje povezano z enakopravnosti, ko gre za trgovanje, za spolne usluge in za zlorabo na trgu dela. In to je pomankanje enakopravnosti med državami članicami znotraj Evropske unije. Sama predvidevam, da je večina žrtev iz eh, vzhodne oziroma južne Evrope, iz tako imenovanih drugorazrednih držav članic in da eh, te žrtve končajo v starih državah članicah, ki so tradicionalno bogatejše zahodne družbe. Skoraj prepričana sem, da imam prav pri mojih domnevah, kaj ti nisem še slišala za kakšno nizozemsko žrtev, ki bi jo prodali na Mačarsko ali v Romunijo za spolne usluge. Imamo pa veliko obratnih primerov. In Zagotovo nikoli nisem videla nemškega moškega, ki bi živel v suženskih razmerah na Mačarskem ali v Romuniji. Imamo pa veliko obratnih primerov. Zanima me, kakšne so številke v tem kontekstu in koliko časa bomo še močali glede tega zelo pomembnega vidika v okviru trgovanja z ljudmi. Zanima me, kakšne podatke imate glede tega, kakšni so deleži porazdeljeni po teh kriterijih in eh, kakšne so. Kakšni so razlogi, ki ležijo za tem trgovanju, za, ko gre za spolne sluge in za služesko delo? Omenili ste, da moramo rešiti vprašanje povpraševanja, vendar pa sem malo razočarana, da nisem slišala tega, kar sem pričakovala, da bom slišala. In to je, da ko govorimo o trgovanju ženskami za prostitucijo in najboljši način za zmanjšanje povpraševanja je, da se lotimo prostitucije. Če bi prepovedali prostitucijo, potem bi lahko sodno preganjali tudi stranke in tako bi zmanjšali popraševanje po takšnih žrtvah. Ko govorite o popraševanju, po trgovanju za spolne usluge, govorite o prostituciji in zanima me, kakšna je razprava o prostovoljni prostituciji v primerjavi z neprostovoljno prostitucijo. Sama ne verjamem v to razlikovanje. Zanima me, kakšne stališče Evropske unije glede povezave med prostitucijo in trgovanjem. Hvala. Una semplice domanda. Samo eno enostavno vprašanje, s katerim naj se navežem na besede predgovornice. Jaz bi, raje, jaz bi rad razumel bolje razsežnost pojava trgovine z ljudmi, predvsem v Evropi. Mislim, da ste prej omenjali številko pet milijonov uh, mladoletnikov. 880 tisoč žrtv v Evropi. Rad bi slišal, katere so številke eh, na tem področju trgovanja z ljudmi. In drugič, mm, še nekaj kriminalne združbe, hudodelske združbe, ki organizirajo to trgovino z ljudmi, morda izraz ni najboljši. Eh, rad bi vedel, katerim eh, narodnim skupinam pripadajo, so evropskega izvora in če je temu tako, iz katere države prihajajo. Hvala lepa, gospa McIntyre. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz bi imela nekaj vprašanj. Z enim eh, bi se navezal na to, kar je že povedal gospod Newton Dunn in sicer zakaj imamo tako nizko število uh, sodnih pregonov. Uh, zelo bi me zanimalo uh, zvedeti, če bolje eh, lahko obrazložite, zakaj prihaja do tega. In eh, kar je obetavno je to, da smo zabeležili 100-odstotno eh, povečanje eh, obveščevalnih informacij, ki jih prejema Europol. To pomeni, da Europol opravlja zelo učinkovito koristno delo, smo zelo ponosni. Se sprašujem, ali ta 100-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom gre pripisati boljšemu sodelovanju ali pa samo povečanju trgovanja z ljudmi. Ne vem, če mm, nam lahko to boljše obrazložite, zakaj je prišlo od tega porasta. In še ena stvar, ki me zanima. Drugod smo si, naprimer, ogledali pojav trgovanja z otroki in kje prihaja do tega in kdaj zvemo za te tokove. Ko govorimo pa na splošno o trgovanju z ljudmi, bi želela vedeti, če se malo bolj lahko posvetimo vprašanju trgovanja z otroki, če prihajajo iz tretjih držav in če to veste, iz katerih. Hvala. Hvala lepa za te zelo zanimive vprašanja in pripombe. In zdaj eh, bi seveda eh, si nadejal, da nam lahko govornica odgovori eh, na vsa ta vprašanja v eni sami predstavitvi. Izvolite. Hvala lepa in hvala lepa za ta zelo zanimiva vprašanja. Poskusila bom obnoviti in upam, da bom pokrila vse, kar je bilo povedanega. Naj začnem pri vprašanju tretjih držav. Mislim, da je to kar pomembno. Z ozirom tudi na današnjo temo uh, da in današnjo sejo nasplošno. Torej, eh, ta, eh, to poročilo eh, se osredotoča na zunanje delovanje in sicer v zvezi s trgovanjem z ljudmi. Prvo poročilo je bilo objavljeno leta 2009, drugo poročilo pa je bilo že objavljeno decembra 2012. To, kar je storil svet, je to, da je pripravil seznam prioritetnih držav. Imamo seznam desetih držav, hkrati pa imamo tudi seznam regij in imamo tudi seznam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 partnerjev, s katerimi bi želeli sodelovati na področju eh, boja proti trgovanju z ljudmi. Zakaj smo razvili ta seznam? Razvili smo ga na podlagi vrste vprašanj in sicer na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, na eh, podlagi našega pilotnega zbiranja podatkov, na podatkov na podlagi podatkov Frontexa, Europola, torej pri eh, agenciji za priseljevanje in cele vrste drugih agencij. Šlo je torej za zbiranje različnih številnih podatkov, nas je, kar nas je privedlo do tega, da predvsem teh deset eh, držav je vrednih večje pozornosti. Zdaj razpravljamo o tem tudi z službo za zunanje delovanje in sicer glede tega, kako lahko komisija prispeva k temu in kako lahko sodelujemo z državami članicami, zato da zagotovimo bolj osredotočeno dodeljevanje sredstev oziroma ali obstajajo druge aktivnosti, ki, s katerimi bi se lahko lotili tega vprašanja. Ker pa zadeva konkretne podatke, me sprašujem, sprašujete m, mm, konkretno, uh, eh, naprimer, katere so številke v povezavi z eh, otroki. Iz preliminarnih podatkov uh, in moram takoj izpostaviti, da po, ti podatki so samo indikativni, smo jih zbrali na podlagi uh, pač poročil držav članic, to se navezuje na leto 2010, ampak ko gre za ta vprašanja, uh, vemo vedno, da je to samo vrh ledene gore. Uh, 15 otro, od, odstotkov je otrok, 12 odstotkov odstotkov deklic in tri odstotke dečkov, ki so žrtve trgovanja. In um, pri komisiji se osredotočamo na določene vidike. Trenutno polovica naših sredstev, predvsem v okviru Generalnega direktorata za notranje zadeve, posvečamo ravno uh, boju proti trgovanju z otroki. Uh, se, se sodelujemo s celo vrsto kolegov pri komisiji, imamo študijo, ki bo kmalo dorečena in ki jo vodi ICMPD in ki eh, eh, se osredotoča ravno na prisilno beračanje. In eh, podatke nismo še v celoti analizirali, ampak bodo objavljeni v naslednjih dveh mesecih. Tako boste imeli nekaj konkretnih navedb, odkot prihajajo ti otroci in koliko jih je dejansko. Potem pa, kar zadeva žrtve trgovanja z ljudmi, lahko povemo, da večkrat so otroci, ki so žrtve tega trgovanja, ravno um, tudi celo evropski državljani in so bili uh, žrtev tega trgovanja ravno za namene prisilnega beračenja. Mm, torej, ali lahko posredujem konkretne številke? Želela bi si, da bi eh, temu bilo tako, ampak nažalost eh, tega ne morem storiti in vem, da v tem odboru se dobro zavedate, kako težko je včasih razpolagati s konkretnimi številkami, ko gre za eh, dejavnosti, ki spadajo na področje organiziranega kriminala. Vsekakor pa se zelo posvečamo tem vidikom, imamo celo vrsto programov za financiranje teh aktivnosti, tudi za razvijanje mehanizmov v državih članicah, zato da bi boljše zagotovili zbiranje eh, podatkov. Upamo v eh, naslednjem obdobju, zdaj smo opravili prvo pilotno študijo, ampak v naslednjem obdobju, v naslednjih dveh letih si bomo maksimalno prizadevali za to, da se bo zbiranje teh podatkov res izboljšalo. Ali uh, se je situacija poslabšala ali pa ne. Eh, s tem bi hotela odgovoriti na vprašanje v zvezi z Europolom, ali je Europol boljši ali pa trgovanje naraslo mislim, da gre pripisati uh, ta pojav uh, obema dejavnikoma. Uh, mi smo se bolj osredotočili na te aktivnosti, te aktivnosti so bolj uspešne, države članice so, so razumele, kako morajo sodelovati, kajti to je edini način uh, za to, da se lahko pomaknemo za korak naprej. Hkrati pa je tudi zelo verjetno, da imamo več žrtev trgovanja z ljudmi. Nimam teh podatkov konkretno v številkah, ampak naj se navežem tudi na nekatere nekatero druga vprašanja. Mislim, da lahko povem, da v trenutku eh, krize eh, je ranljivost eh, večja. In torej s tem mislim, da sem delno odgovorila tudi na vaše vprašanje o enakosti in kje poteka ta črta, ločnica, ki kdo je bolj ali manj enak napram drugim. Vsekakor, ko govorimo tudi o območjih trgovanja z ljudmi, eh, moramo se sredotočiti tudi na določena območja nestabilnosti. Eh, imamo vprašanje neenakosti med moškimi in ženskami, eh, potem nasilje, ampak če to želimo postaviti v splošen okvir, potem bi rekli, da je ključ vsega ranljivost napram revščina. In torej jaz ne bi izpostavljala posebnih skupin, kar zadeva predvsem tudi narodnost eh, nekaterih hudodejskih združb, ampak eh, tudi kar zadeva to eh, ranljivost napram revščini, bi rekla, da seveda to je eden izmed ključnih dejavnikov. In um, torej um, ne gre zgolj za primere, ko je nekdo enostavno ugrabljen, recimo in prisiljen v uh, služensko delo, prostitucijo in tako dalje. Ne, gre enostavno tudi za ljudi, ki si ogledajo oglase v časopisih, ki pač iščejo to ali ono di, delo prek uh, eh, le, eh, pač, uh, legalnih oziroma ilegalnih um, kanalov in uh, to pomeni, da enostavno ti ljudje nimajo možnosti izbire, ko uh, si, si iščejo zaposlitev, nimajo možnosti izbire, ko gre za naprimer bivališče, uh, so izpostavljeni naprimer nekaterim grožnjam, recimo grožnje, da bodo umorili njihove sorodnike oziroma družinske člane. Imamo veliko dokumentov v zvezi s tem. Uh, ko gre torej za te uh, ključne razloge za te pojave, eh, moramo, ne smemo zanimariti niti plati povpraševanja. To je eden izmed ključev, na katere se osredotoča komisija pri svojem delovanju. In to počenjamo na različne načine. Prvič imamo, ehm, oziroma generalni direktorat za raziskave razpolaga za 2,5 milijonov evrov za zbiranje in proučevanje tega pojava za boljše razumevanje povpraševanja na tem področju bodi si, ko gre za popraševanje po suženskem delu oziroma po prostituciji. E, direktiva na tem področju predvideva, da pač bi lahko začeli razmišljati tudi o kriminalizaciji strank e, žrtev trgovanja z ljudmi, ko te e, stranke, ampak tukaj gre za žrtve trgovanja z ljudmi, torej ko, so, ko te stranke so. Um, pač seznanjene s tem, da je dotična oseba žrtev takega trgovanja. Tukaj ne govorimo o prostituciji, govorimo samo o suženskem ali prisilnem delu. Uh, Kar pa zadeva prostitucijo, to je področje, kjer je zelo težko uh, ukrepati, uh, komisiji je težko to početi. Vsekakor, ko obstaja povezava med prostitucijo in trgovanjem z ljudmi in ta povezava obstaja predvsem v odstotkih, potem uh, lahko komisija to spremlja prav ravno prek te uh, uh, posebne direktive. Spremljamo naprimer uh, stanje na tem področju, kar zadeva žensko in marca v njo. Yorku se bomo lotili ravno tudi tega vprašanja, eh, ravno v povezavi z enakostjo med moškimi in ženskami. Torej imamo celo vrsto vprašanj, ki se jih skušamo lotiti. Kaj zadeva Nigerijo in Kitajsko? Oprostite, to sem preskočila. Uh, eh, odkot prihajajo torej te žrtve? Seveda ne bi želela zdaj konkretno odgovoriti in imenovati eno ali drugo državo, ampak eh, sicer imamo nigerijske žrtve, ki eh, prevladujejo predvsem na področju zlorabe v namene eh, spolnih uslug, in, ampak vsi ti podatki bodo objavljeni v poročilu. Isto velja tudi za Kitajsko, kar zadeva kriminalne združbe, organizirani kriminal. Jaz nimam konkretnih številk Europola, tega ne morem zdaj tukaj prebrati, ampak poročilo Okta za leto 2011 Europola zelo jasno kaže na nekatere države, odkot prihajajo eh, te eh, žrtve oziroma odkot prihajajo trgovci z ljudmi. In eh, ko gre za države v Uniji, to je eno, ampak države zunaj Unije imamo ta seznam teh prednostnih držav v tem dokumentu, ki smo ga objavili in boste ugotovili, da obstaja povezava med tema dvema seznamama, med temi podatki, odhodo prihajajo trgovci z ljudmi in seznamom teh prednostnih eh, držav. Torej stvar ima svoj smisel. In lahko še nadaljujem, sprašuje govornica, v redu, čisto kratka bom. Kar zadeva sodelovanje med državami članicami, mislim, da lahko rečem, da. Eh, kolikor razumem, prihaja do boljšega sodelovanja, kajti je prišlo tudi do večjega povpraševanja strani držav članic, ki si želijo več sodelovanja in eh, prihaja eh, nedvomno do več bilateralnih eh, pogodb, sporazumov. Imamo tudi skupne preiskovalne ekipe, nekatere so se, so se izkazale za uspešne, vsaj v določeni meri. Potem pa imamo tudi oblike sodelovanja na področju, naprimer pregona, imamo nekaj zanimivih mrež, ampak ko govorimo o pregonu oziroma ko govorimo tudi o javnih tožilstvih in tako dalje, ugotovimo, vemo, da je število obsod zelo nizko. Zakaj je tako nizko? Eh, dokler ne bo prišlo do eh, polnega prevzema direktiva in rok bo zapadel 6. aprila tega leta. Direktiva eh, je zelo odločna in vsebuje zelo jasna navodila v zvezi s tem, kako države članice lahko pospešijo pregon, kazenski pregon in kako se lahko poveča število obsodba in torej sodni pregon teh trgovcev. Upam, da se bo to dogodilo Eh, z iztekom roka 6. aprila in da bomo lahko to spremljali pobliže. Ker zadeva priporočila, imamo vrsto področji v tej strategiji. Moje priporočilo bi bilo pač naslednje. Dajmo si ogledati to temo eh, skozi eh, vaša gledišča, skozi vaše vprašanja na bolj celovit način. Če si ogledamo okvirno odločitev iz leta 2002, bomo ugotovili, da je bil pristop eh, z, vidikom, z, z vidika kazenskega pregona eh, zelo šibak. Ampak, če si ogledamo potem a, eh, zgodovino teh zadnjih desetih let, odkar je bila sprejeta okvirna odločitev, potem ugotovimo, da so se stvari a, precej izboljšali. Seveda se moramo lotiti preventive, a, moramo se ločiti, a, lotiti varovanja a, žrtev, a, kajti. A, razne, razne informacije, ki jih prejemajo, kažejo na to, da ko se žrtve vrnejo na domača tla, eh, so potem izpostavljene celi vrsti nevarnosti in grožen. Torej moramo seveda preprečiti eh, kriminaliteto, moramo omogočiti pa tudi žrtvam, da, ponavno, da se ponavno eh, integrirajo v lasno družbo. In torej to potrebujemo, potrebujemo bolj usklajen pristop in to pred načrt postavlja vrsto ukrepov za države članice. Imamo uh, kar uh, eh, 40 ukrepov, veliko jih ne odpade na države članice, ampak ko gre za preiskave, za kazanski pregon, seveda tam potrebujemo sodelovanje držav članic. Moramo, moramo, uh, si, uh, moramo si iti uštric na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa, hvala lepa za vašo jasnost, za vaše jasne odgovore na postavljena vprašanja in za izčrpnost vašega delovanja, e, tako kot ste to danes predstavili. Zelo sem vam hvaležen za vašo navzočnost danes tu med nami. Hvala še enkrat. Zdaj bomo prišli e, na e, drugo sekcijo in predsedoval bo gospod Tavares, morda vam bo ljubše, ker je tako bolj mladosten. Kolegice in kolegi, um, še enkrat lep dan vsem in eh, predvsem se zahvaljujem eh, eh, tudi kolego Kirkopu, ki sedi tukaj na moji desni. Zdaj začenjamo z drugim delom, z, torej z drugo sekcijo popovdanske seje in sicer govorili bomo o izmenjavi obveščevalnih podatkov v, z tretjimi državami v luči boja proti organiziranim kriminalu. Govorili bomo o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo. Spregovoril bo gospod Raul Hernandez iz Agrera iz, iz Instituta za mednarodne študije iz Barcelone. Spregovoril bo o sodelovanju uh, med Evropsko unijo in Rusijo in o skupnem območju svobode, varnosti in pravice. E, predstavil bo študijo Poldep C. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Res sem vam hvaležen za to prijazno povabilo, da delim z vami danes sklepe in glavne ugotovitve te študije o uh, pač uh, Rusi in uh, skupnem uh, območju za svobodo, varnost in uh, pravico. Sodeloval sem gospod Potjonkino iz uh, Ruske uh, znanstvene akademije in uh, tudi z Centrom za, uh, ev, za, štud, za evropske politične študije in pa z, uh, tudi uh, sekcijo za uh, pravosodje in notranje zadeve. Posvetili smo se torej ja, temu posebnemu področju eh, in segli tudi nazaj tja do leta 90. Eh, Skušali smo osvetliti predvsem zelo pomembno področje sodelovanja v luči povečane uloge Evropskega parlamenta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in tudi z prilagoditvijo Ehm, torej delovanje Evropske unije na področju zunanjih zadev z novimi pravili iz Lizbonske pogodbe. Glavne ugotovitve eh, bom podal, tako da bom, eh, bom imeli več časa za vprašanja in odgovore. Eh, gre torej za sodelovanje na področju organiziranega kriminala. Ehm, ti rezultati z Rusijo niso zelo, zelo daljnosežni, ampak se bom osredotočil ravno na te vidike, kajti zdi se mi, da je to najbolj zanimivo za vas vas, zato da bom torej tudi dodal določeno vrednost. In eh, glavna metodologija pri tej študiji je vključevala eh, celo vrsto različnih eh, intervjuje z najpomembnejšimi akteri na področju tovrstnega sodelovanja, vključno tudi z institucijami, potem agencijami za notranje zadeve Evropske unije in potem tudi vključili smo tudi partnerje na ruski strani. Čisto na kratko se bom osredotočil na ta povzetek te predstavitve. Najprej bom predstavil cilje in glavne ugotovitve, na to pa bom podal normativni okvir in institucionalni okvir sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo na tem področju in potem se bom posvetil predvsem različnim političnim področjem tega pravosodnega oziroma policijskega sodelovanja. In um, predstavitev bom uh, porazdelil na različne dele in predstavil tista področja, kjer je prišlo do napredka in pa nekatera druga področja, kjer, tako kot pravimo v študiji, je prišlo samo do omejenega napredka. Na to pa uh, se bom bolj konkretno sreotočil na zaključke in ugotovitve. Torej, kateri so cilji te študije? Želeli smo eh, oceniti eh, napredek in izvajanje eh, te časovnice na področju svobode, pravice in varnosti. Zato, da bi analizirali glavne, glavne vidike v tem navideznem pomankanju sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Eh, odbor Libe eh, me je naprosil eh, za to in kolikor razumem, veliko članov v odboru Krim je tudi članov odbora Libe in tudi v skupnem parlamentarnem odboru med Evropsko unijo in Rusijo. Vsekakor odbor Libe je že izpostavil, da navidezno prihaja do pomankanja ustreznega interesa za to vrstno sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo. Odkot torej ta vrst? vrzel. Seveda so človekove pravice eh, osnova za sodelovanje na področju svobode, eh, varnosti in pravice. In eh, tudi zaradi pomankanja določenih institucionalnih oblik sodelovanja, zaradi različnih okvirov, različnih konfiguracij institucij, ki so vključene v to vrstno sodelovanje in to potem povzroča različne rezultate pri sodelovanju. Kar zadeva ključne ugotovitve, Eh, že sem napovedal, da prihaja do neenakega izvajanja eh, časovnega načrta, bodi se kar zadeva, naprimer, vidike v povezavi z varnostjo, naprimer, ponovno, ponovno spre, ponovni sprejem eh, in potem celo vrsto, recimo, ki so, vidikov, ki so povezani z, z svobodo, kot naprimer vizumska libur, liberalizacija. Potem ugotavljamo tudi določeno pomankanje medsebojnega zaupanja med Rusijo in Evropsko unijo na institucionalni ravni. Poleg tega bi rekel, da to so ključni elementi, eh, ki botrujo temu navideznemu pomankanju sodelovanja. Torej socializacija, spoznavanja, večje število izmenjav, stikov med strokovnjaki z obeh strani, mislimo, da eh, to bi lahko bil ključ za reševanje teh pomankljivosti, zato da spodbudimo sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo. Zdaj pa bom prišel na naslednjo prosojnico in eh, jo a, eh, tako a, eh, preletel, čisto na kratko. Moramo razumeti, odkot prihajamo in kam lahko gremo v teh odnosih in a, na področju tega sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Torej, uh, imamo uh, že um, okvir, uh, ki je pravno zavezujoč in to je sporazum za partnerstvo in sodelovanje, ki je bil podpisan leta 1997, ampak vsebuje zelo splošno poglavje, to je osmo poglavje, ki zadeva ravno sodelovanje uh, za uh, boj proti uh, nezakonitim dejavnostim. Eh, od leta 2007 oziroma zdaj v zadnjih petih letih je prišlo do pogajanj med Evropsko unijo in Rusijo eh, za nek novi eh, temeljni sporazum, torej nek nov partnerski sporazum, ki naj uh, obsega celovit, uh, celovito poglavje, ki bo namenjeno ravno uh, uh, področju svobode, varnosti in pravice. Uh, leta 2003 z uh, torej, srečanjem na vrhu v Sankt Petersburgu uh, je, bila, uh, je bil pač oblikovan program uh, z ustrezno časovnico, in, uh, ki pa uh, ni uh, pravno zavezujoč za sodelovanje delovanja na tem področju. To je politični program eh, ki ga imamo in ki se izvaja od vsega začetka. Potem imamo tudi stokholmski program, ki poudarja uh, da je Rusija strateška partnerica Evropske unije tudi v okviru zunanjega sodelovanja, zunanjega delovanja. In tako kot sem povedal na začetku, um, Lizbonska pogodba krepi vlogo Evropskega parlamenta v, na področju zunanjega delovanja, kajti pri uh, vseh mednarodnih sporazumih, ki jih podpiše Evropska unija, je potrebna odobritev Evropskega parlamenta. Eh, ob upoštevanju vsega tega bi potem prešal na, na institucionalni okvir eh, tega sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Večina eh, srečanj in pogajanj v zvezi z področjem svobode, varnosti in pravice poteka v okviru stalnega partnerskega sveta. To je neke vrste ad hoc entiteta, uh, Eh, ki je posvečena ravno temu. Tukaj gre torej za primirjanje. Tukaj, tukaj se eh, pač eh, nekako združujejo ugotovitve vseh pododborov, ki dejansko se posvečajo posameznim bolj strukturiranim tematikam. Tam imamo boljšo zastopanost posameznih članic in posameznih organov, naj bo to Ministrstvo za pravosodstvo, Ministrstvo za notranje zadeve, ki so zastopani v pododborih. Edina stvar, ki bi jo želel izpostaviti, je dejstvo, da so pododbori bolj učinkovito delovno telo v primerjavi z tem pač krovnim eh, partnerskim svetom ehm, in eh, v tem trenutku eh, se pododbori sestajajo samo na nekih, nekaterih konkretnih področjih. Na tem, naprimer, imamo vrsto srečan na ravni pododborov, kar zadeva virus, vizumsko liberalizacijo in ti ti, ta srečanja potek, medtem ko srečanja na ravni višjih uradnikov potekajo pa v povezavi z vsemi vidiki, ki zadevajo področje svobode, varnosti in pravice. Poleg tega se je predvideno tudi neko letno srečanje, na katerem bi obdelali vse vidike tovrstnega sodelovanja. Namen eh, vsega tega je, da bi boljše uskladili eh, zunanje delovanje Evropske unije na področju svobode, varnosti in pravice. Eh, pri tem je sodeležen seveda tudi Evropski parlament, cela vrsta služb komisije, različni generalni direktorati, Evropski, Evropska služba za zunanje delovanje, potem cela vrsta agencij Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve ki eh, odigravajo ključno vlogo pri eh, uresničevanju eh, tega časovnega načrta. Imamo Frontex, Europol, celo Cepol, torej ta policijska akademija. Vsak ima svojo vlogo. V luči izvajanja Lizbonske pogodbe to je res velik izziv, ki se ga moramo zelo odločno lotiti na ravni Evropske unije. Poleg vsega tega, upam, da ne bom predolg uh, pri tej svoji predstavitvi, predvsem v uvodnem delu svoje predstavitve, bi uh, se rad osredotočil na oceno najpomembnejših političnih področij. Naj začnem z eh, tistimi, kjer je prišlo do odločnega napredka. Najprej sporozum o ponovnem sprejemanju. Eh, prišlo je do uspešnega izvajanja, eh, stopil v veljavo ta sporozum leta 2007, nimamo hujših pritožb ne z ene, ne z druge strani. Države članice Evropske unije so seveda vključene pri izvajanju tega sporozuma. Edini izziv, ki smo ga zapazili, je eh, vprašanje identifikacije eh, narodnostne oziroma državljanstva eh, iz izseljencev, ki so v tranzitu, torej tistih izseljencev, ki prihajajo iz drugih držav, ampak prek Rusije vstopajo na tla Evropske unije. Potem pa tudi upravljanje na mejah. Imamo nek delovni sporazum med Frontexom in ruskim uradom za zvezdne meje. To je bil prvi tovrstni delovni sporazum Frontexa z tretjo stranjo. Sega v leto 2000 tisoč šest in zadeva spodbujanje krepitev zmogljivosti, izmenjavo podatkov v zvezi z nezakonitima, nezakonitimi migracijami. Zadeva tudi naprimer določitev meja in povezane sporazume med Rusijo in baljskimi državami um, sporazumi z Latvijo in Litvo. Uh, sporazuma sta bila podpisana, uh, pogajanja z Estonijo so uh, se ponovno začela. Kar zadeva nekatera druga področja, kjer pa je napredek bolj omejen, seveda ta področja so morda nekoliko številnejša najprej vprašanje vizumske liberalizacije. Tukaj mislimo uh, ukinitev uh, šengenskih vizumov za ruske državljane in tudi ukinitev kratkoročnih vizumov za evropske državljane, ki se podajo v Rusijo. To je ključno področje, ki se, uh, uh, ki se vključuje v, to, v ta splošne, splošnejša pogajanja. Eh, z Rusijo in eh, dejansko eh, bi morali izpolniti najprej določene tehnične zahteve. Eh, ugotavljamo, da prihaja do sodelovanja na področju eh, varnosti eh, dokumentov, naprimer uvajanje biometričnih potnih listov, potem nezakonite migracije, to predpostavlja ustrezno izpolnjevanje sporazuma o ponovnem sprejemu, potem tudi vprašanje javnega reda, to je zelo pomembno tudi, ker, ko govorimo o organiziranem kriminalu in potem vse, kar je povezano z kazenskim kazenskim pregonom. In ne na zadnje, neko, neko področje, ki je nekoliko bolj medlo, je eh, eh, zadeva področje temeljnih pravic in tukaj se spet navezujemo na človekove pravice in eh, na to, kako pojmujemo sodelovanje na tem področju. Ko bo Evropska unija priznala da, eh, oziroma pristala na to, da se vse ti, ti tehnični zah, zahtevki ustrezno uresničujejo, bomo lahko prišli na eh, naslednje korake, ki bodo bodo privedli potem do ukinitve vizumskega režima z Rusijo. Pričem smo, ko gre za izvajanje tega procesa. Medtem, ko Rusija povdarja, da Evropska unija Mm, torej medtem ko pri Evropski uniji uh, je uh, ukinitev vizumske, vizumskega režima samo stvar politične odločitve, um, je ta odločitev za uh, Rusijo pa uh, ključnega pomena. In uh, dejansko tukaj imamo različno gledanje, različne pristope. Eh, različno torej ja, eh, pojmovanje vprašanja eh, postopka vizumske liberalizacije. Zdaj čisto na kratko naj se osredotočim na vprašanje režima pač vizumskih olajšav. Ta režim je stopil v veljavo leta 2007. Kaj to pomeni? Pomeni ugodnejše pogoje za določene kategorije prosilcev vizumov. Eh, torej v postopku izdajanja vizumov. Ta eh, sporazum, ki je zdaj v veljavi, bo potrebno, ta sporozum bo potrebno prilagoditi, spremeniti z novim sporozumom, ki predpostavlja odobritev Evropskega parlamenta in uh, vizumski kodeks je stopil v veljavo, v veljavo leta 2009 in bomo, pri, bomo ga morali upoštevati pri uh, sklenitvi tega novega sporazuma o vizumskih olajšavah. Medtem ko Evropska unija nasprotuje vključitvi eh, tudi službenih potnih listov v novi eh, sporazum, eh, rusija pa je negativno se odzvala na to potezo in s tem, da je ukinila ali preklicila eh, določene kategorije državljanov, predvsem mm, šlo je za člane posadk eh, na letalih, ki so že eh, uživali določene olajšave v okviru izdajanja vizumov. Kar pa zadeva sporazume o maloobmejnem prometu, od leta 2006 obstaja uredba sveta in parlamenta o teh maloobmejnih sporazumih, ki omogočajo eh, pač lažje stike med skupnostmi, ki živijo na eni in drugi strani meje. Eh, regija, eh, Kaliningradska regija, ravno zato, ker gre za enklavo, je eh, bila podvržena posebnim eh, režimom, posebnemu režimu na podlagi sporazuma s Polsko eh, in sicer na podlagi tega posebnega režima celotno območje Kaliningrada je bilo pokrito s tem sporazumom in drug podobni sporazum je bil podpisan tudi z Norveško. Eh, in eh, torej, ker je Noveška pridružena članica, ta uredba delno velja tudi za eh, Norveško. In potem pogajanja pa potekajo za podoben sporozum za Litvo. In uh, kar pa zadeva sodelovanje na področju uh, boja proti trgovanju z drogami, tukaj imamo uh, pač sodelovanje, ki poteka med uh, Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami na eni strani in pa rusko uh, podobno službo na drugi. Um, torej, uh, v letu 2013 bi moralo priti do, medna, do podpisa mednarodnega sporazuma o prekurzorjih za droge. In eh, drugo pomembno, pomembno področje, ki smo ga analizirali v poročilu, je področje dialoga o migracijah in a, eh, azilu. Zakaj? Kaj ti, a, eh, a, torej, to je področje, ki smo se ga lotili šele leta 2011. Doslej je prišlo do vrste srečen v zvezi z zakonitim priseljevanjem, z azilom in integracijo migrantov. Seveda, eh, ugotovili smo, da je zdaj potrebno preiti na operativno fazo, torej moramo z delavnic preiti na bolj operativno delovanje, zato da bomo napredovali tudi na tem področju. Zdaj pa še nekaj v zvezi z sodelovanjem na, področja, eh, na področju boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Eh, sicer eh, nismo popolnoma zadovoljni nad tem sodelovanjem, ampak to sodelovanje sicer obstaja. Glavni instrumenti, ki jih imamo na voljo, eh, je podpis sporazuma o uh, sodelovanju med Europolom in Rusijo, potem imamo razle, razne obiske, izmenjava najboljših praks, um, potem študije na številnih področjih, imamo potem posebno tudi kontaktno točko, uh, rusko kontaktno to, točko za Europol, imamo potem uh, osnutek protokola med Cepolom in uh, Rusko policijsko akademijo za uh, izmenjavo uh, usposabljanj mm, in kar pa zadeva kibernetski uh, kriminal. Obe strani se oglašate s tem, da je potrebno opredeliti, kaj pomeni kibernetska varnost oziroma kaj pomeni kibernetski kriminal. Želejo številnih srečanj med eksperti. Uh, Eh, in ehm, hkrati pa je Rusija zavrnila podpis konvencije Sveta Evrope o kibernetskem kriminalu, kar seveda eh, ehm, onemogoča ustrezno napredovanje tega eh, procesa. Kaj bi lahko izboljšalo sodelovanje na tem področju? podpis eh, nekih eh, delovnih sporazum med Europolom in Eurojustom. Eh, stvari mirujejo že nekaj let na tem področju in nažalost ruska stran ne spoštuje standardov sveta Evrope na tem področju in to onemogoča podpis teh delovnih sporazumov bolj konkretno ratifikacijo dodatnega protokola k uh, konvenciji uh, Sveta Evrope o uh, varstvu uh, podatkov in vzpostavitev neodvisnega uh, m, m, nadzornika za varstvo podatkov onemogočajo podpisa tega delovnega dokumenta, ki bi bil ključnega pomena za izboljšanje e, sodelovanja na področju kazanskega pregona med Evropsko unijo in Rusijo. In eh, poleg tega moramo upoštevati tudi, eh, eh, tudi podpisa konvencije Sveta Evrope na področju korupcije. Slednji prosojnici bi se osredotočil pa na sodelovanje na področju človekovih pravic med Evropsko unijo in Rusijo. Kot rečeno, to je temelj sodelovanja na, področju, na tem področju. Obe strani sta negativno ocenili sodelovanje na področju človekovih pravic med Rusijo in EU. No in kot veste, je kontekst sodelovanja med Rusijo in EU na tem področju um, ravno posvetovanje o človekovih pravicah, ki poteka vsako leto zgolj v Bruslju. Po našem mnenju je izid eh, zelo skromen. Evropski parlament je pozval k okrepitvi teh posvetovanj. Prosili smo za bistveno bolj aktivno vključenost, protoko smo si zaželeli rotacije med eh, Brusljem in eh, Moskvo. Poleg teh posvetovanj o človekovih pravicah je leta 2005 bil ustanovljen tudi forum civilne družbe, ki je ključnega pomena za vključevanje eh, relevantnih organizacij, tako iz Rusije kot iz EU. V tej točki bi rad povdaril, iz sklepe zadnjega sveta partnerstva EU-Rusija. E eh, EU, Prvikrat je bil dosežen dogovor o pomenu neodvisnosti sodstva. To je ključnega pomena, kajti neodvisno sodstvo je ključnega pomena za pregleden sistem in učinkovit sistem pregona in sodstva in seveda tudi za uspešno sodelovanje na področju pregona transnacionalnega organiziranega kriminala. E, s obe strani ste se zavezali e, človekovim pravicam in vladavini prava, ni pa bilo nobene zaveze k krepitvi demokracije v teh sklepih z oktober lani. No, na zadnje, naj še povem, da ko smo govorili o procesu sprostitve bivskega režima, smo omenili tudi vprašanje človekovih pravic v tem kontekstu. Obe strani sta se zavezali k krepitvi sodelovanja na tem področju, ampak ni pa še razjasneno, kaj ta zaveza dejansko v praksi pomeni. Če potegnemo usporednico s temi procesi za sprostitev vizumskega režima v drugih državah, ne v Ukrajini ali v Moldovi, vidimo, da je tam ta zaveza zadevala predvsem zakonodajo z področja prepovedi diskriminacije, ampak eh, te zaveze pri Rusiji ni in zdi se, da naj bi bila Rusija močno proti uvedbi takšne zakonodaje, sploh v kontekstu procesa liberalizacije vizumskega režima. Tako, če preidem zdaj na zaključke, mislim, da sem se uspel držati predvidnega časa. Če smem povezati to, kar sem zdaj govoril o človekovih pravicah in pa o negotovosti glede tega, kaj ta zaveza sploh pomeni v praksi, bi rad eh, tu pred vami izpostavil pomankanje preglednosti številnih pogajanj, ki potekajo med EU in eh, Rusijo o sprostitvi vizumskega režima. To predvsem zaradi pomankanja politične volje eh, za razkritje zaključkov s srečen, ki potekajo. Če vam dam primer, ti skupni koraki, common steps, k sprostitvi vizumskega režima, so dokument, ki še ni bil objavljen. Vsebino poznamo zgolj iz eh, pogovorov in intervjujev, ki so bili objavljeni in to lahko pač sklepamo iz teh vsebin in pa tudi iz dejanskih narejenih skupnih korakov, ki smo jih zasledili. Sicer pa ni nobene transparentnosti, kar zadeva dokumente, ki so rezultat morebitnih pogajanj na tem področju med EU in Rusijo. Najprej neenakomerna implementacija načrta. Več se dogaja na področju eh, varnosti, kot pa na področju svobode in eh, pravosodja. Kar zadeva vizumsko liberalizacijo, večina implementacije ukrepov na tem področju sodi v polje varnosti, eh, torej vračanje, upravljanje eh, zmejami, upravljanje z dokumenti. Področja, ki zadevajo svobodo in svoboščine, so praktično neprisotna. Prav tako bi rad obozoril na definicijo tega, kar razumemo pod pojmom svoboda. Ta parlament in Evropska unija sta že potrdila več ukrepov z področja zakonitega priseljevanja imamo celoten svežen o zakonitem preseljevanju, eh, svežen o tako imenovani modri eh, karti, eh, potem enotna in enotno dovoljenje za bivanje in tako naprej in tako dalje. Vsi ti zakonski ukrepi, ki so že potrjeni, ki so že sestavni del te agende, nosijo tudi določeno zunanjo razsežnost in njihov namen je, da se jih izvaja skupaj s tretjimi državami. Tako da ko govorimo o tem področju prosodja svobode in varnosti za Rusijo, vse to so zadeve, ki jih lahko vključimo tudi v ta kontekst. Tako da svoboda in prosto gibanje je nekaj, kar ne pomeni zgolj liberalizacije vizumskega režima, ampak to zadeva tudi druge oblike mobilnosti, ki jih eh, evropske institucije že predvidevajo. Kaj so torej tisti elementi, ki stojijo za pomankanjem napredka? Najprej je pomankanje medsebojnega zaupanja, ne toliko na strokovni ravni, ampak na politični ravni. Potem tudi uh, uporaba političnih pogojevanj strani Evropske unije. Glede na to, da nima perspektive za članstvo v EU in glede na to, da se vedno zahteva nekakšna simetrija med obima akterjema, lahko sklepamo, da je socializacija, torej vse več stikov in izboljševanje zaupanja, najboljši politični inštrument za krepitev sodelovanja med EU in Rusijo na področju eh, sodstva, svobode in varnosti. Tako da hvala za vašo pozornost in resnično se že veselim vaših eh, odgovorov in vprašanj. Hvala lepa, zdaj pa odprem odpiram razpravo. Začeli bomo s koordinatorji, kaj ti vem, da se gospe Fajon mudi, ne? Dobro. Potem pa gospod Borgecijo, gospod Newton Dan tudi. Prav, gospod Borgecijo prvi. Potem gospa Morvaj in gospod Newton Dan. Hvala predsedujoči, zahvaljujem se našemu poročevalcu. Teme, ki si jih je lotil, so vse zelo zanimive. Jaz bi se osredotočil na en vidik, ki mi je posebno pri srcu, predvsem, ker spremljam tematike v zvezi s pranjem denarja in nezakonite vire financiranja kriminalitete. Na naših predstavitvah je bilo večkrat izpostavljeno, da <clears throat> očitno prihaja do eh, posredovanja eh, sumljivih eh, oziroma tudi torej kapitalov nezakonitega izvora iz Rusije v Evropsko unijo. V skladu z novinarskimi mm, resnimi pač tehnimi viri obstajajo podatki o tem, da je prišlo do deponiranja kar 6 milijard evrov ruskega izvora v ciperskih bankah. Torej, stiki seje, <clears throat> srečanja, do katerih prihaja v okviru eh, tega institucionalnega sodelovanja in eh, med Evropsko unijo in Rusijo, so morda izpostavili te pomembne vidike, so ste se posvetili tudi tem vidikom, kaj ti um, eh, naprimer na azurni obali uh, ba je, naj bi, bil, naj bi prišlo do obsežnih uh, naložb ruskega kapitala. Imamo torej celo vrsto uh, nedobro opredeljenih uh, ruskih akterjev, ki razpolagajo z izredno velikimi uh, kapitali, uh, ki jih vlagajo uh, tja. Uh, ali bi lahko razmišljali o uh, tudi sodelovanju na obveščevalnem področju uh, v zvezi s tem zelo randljivim področjem? Gospa Morvaj. Hvala lepa koliko razumem tudi iz naslova tega poročila, je tu govora o sodelovanju med EU in Rusijo na področju boja proti organiziranemu kriminalu. In eh, veseli me, da ste na zadnje govorili tudi o vzajemnosti in o kooperativni naravi teh eh, razprav. Tudi sama sem dokaj občutljiva na to vprašanje, ker prihajam iz vzhodne Evrope in po tako imenovani demokratični tranziciji sem tudi jaz doživela obdobje, ko so zahodnjaki prihajali v našo državo in so nam vedno znova predavali o tem, kaj bi bilo prav narediti. Tako da se vprašujem, če sem preveč občutljiva na to temo. Ampak izpostavljate vprašanje človekovih pravic v Rusiji. Ne pravim zdaj, da ni problemov z človekovimi pravicami v Rusiji, ampak moramo reči, da so hude težave s človekovimi pravicami tudi v Evropski uniji. Eh, če gremo na YouTube in unesemo eh, v iskalnik policijsko nasilje v EU, eh, lahko vidimo res šokantne posnetke nad policijskega nasilja v Španiji in drugot, tudi na Mačarskem leta 2006. Prav tako je veliko policijskega nasilja na ulicah proti protestnikom, ki protestirajo proti varčevalnim ukrepom. Tako da, ne vem točno, kaj naj bi bil kontekst to vrstnega sodelovanja v smislu našega predavanja Rusiji o človekovih pravicah. Enako velja tudi za diskriminacijo. Kakšno zvezo ima vprašanje diskriminacije v tem kontekstu? Da ne bo nesporazuma, sem eh, velika borka za boj proti diskriminaciji, eh, sploh ko gre za spolno diskriminacijo. In vem, da kar zadeva Rusijo, se tudi Zahod lahko veliko nauči od Rusije, ko gre za nediskriminacijo na delovnem mestu, tudi v javnem življenju in tako naprej. Tako da bi prosila, če me lahko nekoliko razsvetlite glede teh dveh vprašanj. Torej, popolnoma razumem vprašanje neodvisnosti sodstva, to sploh ni nobene dileme, ampak človekove pravice na splošno v Rusiji in eh, vprašanje diskriminacije v Rusiji, tu pa me zanima, kakšno zvezo ima to sodelovanje med EU in Rusijo, ko gre za izmenjavo eh, obveščevalnih podatkov in eh, z bojem proti organiziranemu kriminalu. Hvala lepa, gospod Newton Dan. Hvala lepa za res celovit pregled eh, stanja. Eh, ko sem vam prisluhnil, ugotavljam, da je okvir sicer zelo dober, ampak v praksi ne funkcionira zaradi pomankanja politične volje. Predpostavljam, da na ruski strani seveda, ne na naši. Ne? No in to je zelo resno. No, eno od področji, ki ga jaz spremljam, je vprašanje tihotapljenja cigaret iz Rusije, Belorusije, Ukrajine. E, preko Kaliningrada, ki je odlična lokacija za takšen nezakonit uvoz cigaret eh, ruskih in vzhodnoevropskih proizvajalcev. Veliko dela ste vložili v vzpostavitev tega okvira, ampak ta okvir v bistvu ne funkcionira v praksi. Ali pa mi hočete povedati, da deluje bolje, kot eh, mi kaže moj vtis. Hvala. Tudi jaz bi rad dodal par vprašanj. Najprej, ker zdaj finančne monetizacije za pranje denarja, ki izvira iz Rusije, se pogosto uporablja kanale v Evropski uniji. In eh, potem tudi ta povratna pot, povratni tok tega denarja me zanima. Slišal sem, da je Cipr tretji največji neposredni investitor v Rusiji. To je neverodostojno, kajti gospodarstvo eh, obsega polovice Irske, je pred velikimi ekonomskimi silami v svetu in verjetno ni najbolj kredibilno, da je Cipr sam po sebi tretji največji tuji vlagatelj v Rusiji. Eden od eh, razlogov, eden od eh, eden razlogov za to je verjetno, da se preko Cipra denar vrača v eh, Rusijo. In zanima me, ali imamo na voljo kakšno orodje za to, da se lotimo te problematike. Sto zaradi dejstva, da v Evropski uniji zdaj ustanavljamo mehanizem bančnega nadzora. Zanima me, ali je vloga Sveta Evropa tudi kakorkoli pripomogla pri reševanju te problematike, o kateri govorite, kajti Rusija nima perspektive za vstop v Evropsko unijo. Sveda bilateralno imamo krono institucijo, to pa je Svet Evrope in znotraj Sveta Evrope bi morda lahko naše sodelovanje postavili v drugačen okvir. Kaj ti, kolikor pravite, in to je zdaj moja zadnja pripomba, me zanima tudi, če menite, da imam prav, se zdi, da imamo veliko različnih orodij, ki so na voljo, ampak večina teh orodij se zdi, da ostaja neizkoriščenih. Torej, problemi, o katerih govorite, so to probleme, ki izhaja iz res omejenega napredka ali kako, kaj ti. Rad bi predvsem vedel, ali smo skozi čas dosegli vendarle nek napredek ali gre bolj za neko regresijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi vsem članom odbora. Red bi, red bi se rad zahvalil za to, da zastavljate ta vprašanja, kaj ti na ta način lahko bolj natančno opredelimo gotovitve te študije. Kar zadeva pranje denarja, to vprašanje sem želel izpostaviti ravno zaradi dejstva, da zaenkrat sodelovanje med EU in Rusijo ni. Vsaj ne v okviru formalnih struktur. Kolikor vem, pranje denarja nikoli ni bila tema v okviru stalnega sveta, partnerstva EU, ZDA, EU, Rusija, oprostite. Mi sicer skušamo to izpostavljati, ampak ne zasledimo nobenega sodelovanja, ker sodelovanja ni. Glavna orodja, ki so na voljo za to, da morda lahko stvari spremenimo, so predvsem sprejem delovne ureditve za Europol in Eurojust. Enkrat, ko bo to storjeno, bodo vprašanja pravne denare lahko obravnavali te institucije in sodelovanje bi se resnično potem lahko izboljšalo in mislim, da bi lahko potem to tematiko obravnavali tam. Kar zadeva vaše eh, komentarje, popolnoma se strinjam z vami. In uh, v poročilu samem smo obrali v bistvu enako stališče, kot ste ga vi predstavili tu, namreč na področju človekovih pravic in uh, še posebej na področju boja proti diskriminaciji. Strateško gledano bi bilo za Evropsko unijo najboljše to, da si priznamo, da ja, tudi Evropska unija ima svoje probleme na tem področju. V tem trenutku je ocena stanja na področju človekovih pravic na obeh straneh, eh, vsaj z ruske strani, dokaj politična. Rusija kritizira Evropsko unijo zaradi eh, položaja ruske manjšine v Estoniji in Latviji. In tu menimo, da je pomembna socializacija na mesto pogojevanja. Namreč Rusija je zelo občutljiva na kakršno koli kritiko z področja človekovih pravic, konec koncev je res, da neodvisne organizacije izpostavljajo pomembne pomisleke na tem področju, vendarle pa je Rusija vedno tudi zelo občutljiva na to, da naj bo tudi Evropska unija samo kritična. Tako da se nam zdi pomembno, da Evropska unija ubere stališče, ki ne bo nekako pokroviteljsko do Rusije z področja človekovih pravic. Tako da res eh, se vsekakor lahko strinjamo z vašimi stališči glede teh vprašanj. Potem, kar zdaj v tihotapljenje, še posebej preko Kaliningrada, tudi tu, tako kot pri pranju denarja, kolikor vem, vprašanje tihotapljenja ni bilo omenjeno v teh dokaj. Eh, splošnih izmenjavah stališč glede organiziranega, eh, čezmenjega organiziranega kriminala. Ampak povratne informacije, ki jih dobivam iz eh, naslova izvajanja malobmenega prometa med eh, Rusijo in Polsko, ki zadeva ravno Kaliningrad, kažejo, da ni prišlo do povišanja obsega tih otapljanja med tema dvema ozemljima. In seveda vam ne moram dati zdaj številk, ne moram postreči številkami, ampak mislim, da to ni vprašanje, ki je ne vem kako veliko po razsežnosti. Seveda se ga je treba lotiti, ker gre za kriminaliteto, ampak ni nekaj, kar bi se bilo intenziviralo v zadnjih letih. No in še na zadnje, kar zadeva vaše komentarje. O svetu Evrope in o tem, ali bi bilo koristno tudi v tistem okviru, kaj naredijo ali ne. Jaz mislim, da ja, da je zelo koristno z strateškega vidika, da Evropska unija spomni Rusijo, da ima kot eh, članica sveta Evrope vrsto zavez, ki jih mora spoštovati. In da je v bistvu primorana sprejeti zakonodajo in jo uveljavljati. Kajti to je pomembno. Na ta način ne gre za sprejemanje standardov EU, ampak za sprejemanje standardov iz mednarodne organizacije, katere članica Rusija je. Sveda, to je izziv, kar sem že omenil, ampak Evropska unija je članica Sveta Evrope in eh, mislim, da je stališče, ki ga obira Evropska unija, torej da se spodbuja spoštovanje standardov Sveta Evrope, eh, res eh, prava usmeritev. Zdaj, ali je prišlo do nazadovanja ali napredovanja, jaz mislim, da je vsekakor prišlo do napredovanja. Moramo upoštevati dejstvo, da kljub temu, da Rusija ni vključena v evropsko sosedsko politiko, kljub temu, da Rusija predstavlja državo, ki jo razumemo kot neko ad hoc pogajalsko partnerico, kot državo, s katero se je težko pogajati in težko doseči dogovor, eh, pa vendarle sta se sporazum o sprejemu in eh, sporazum o liberalizaciji vizumskega režima uspešno uveljavila. Eh, tudi drugi dogovori eh, tečejo naprej. Sveda je veliko izzivov pred nami in to je konec koncev tudi namen te študije, da izriše sliko trenutnega stanja in da se identificirajo tudi tisti elementi, ki preprečujejo napredek. Hvala lepa. Ne vem, želi še kdo kakšno pojasnilo v dvorani? Če ne, hvala lepa za ta odličen pregled izzivov, ki jih predstavlja nepreglednost Rusije in kompleksnost Evropske unije. Eh, ta prezentacija bo v kratkem na voljo tudi na naši spletni strani. Torej še enkrat hvala in eh, hvala tudi vsem za sodelovanje v razpravi. Zdaj pa prehajamo na tretji sklop in sicer na temo transnacionalne kriminalitete. In eh, povezal s piratstvom. Predvsem eh, imam v mislih pojav piratstva v somalskih vodah. Z nami je general podpolkovnik Ton Van Oš iz Evropske službe za zunanje delovanje, ki nam bo povedal nekaj več o operaciji Atalanta in boju proti piratstvu v somalskih vodah in boju proti transnacionalni kriminaliteti na tem področju. tako, general podpolkovnik je na poti, z nami pa je tudi gospod Peter Kosters, ki je odgovoren za protiteroristično dejavnost in eh, boj proti finančni kriminaliteti v Europolu. Povedal nam bo nekaj o povezavi med piratstvom in eh, transnacionalnim organiziranim kriminalom in o sodelovanju pri prevečevanju eh, detekciji in zasegu tovrstnih eh, sredstev. Thank you. And Mr. General, well, I will give you the floor. Tako, general, beseda je vaša. Približno 15 minut imate na voljo za vašo predstavitev, potem pa bomo besedo predali gospodu Kostrsu in potem eh, sledi eh, še razprava. Hvala, ker ste sprejeli naše povabilo. Beseda je vaša. Well, thank you for ja, hvala lepa za povabilo. Običajno me vabi odbor oziroma pododbor sede in eh, zdi se mi zelo zanimivo, da sem bil povabljen tudi pred vaš odbor. Seveda sem si pogledal pristojnosti vašega odbora, tako da se prepričam ali bom znal poveriti kaj kar je v vaši pristojnosti, ko bo govor o boju proti piratstvu na rogu Afrike. E, opis vaših pristojnosti ne omenja obrambe ali vojske, to je jasno, kaj ti obramba in vojska nista e, v polju kazanskega pregona, ampak v številnih državah članicah in tudi operativno pomagamo pri delu organov pregona in e, na številnih območjih, kjer prihaja do organiziranega kriminala, Eh, prihaja tudi do nestabilnosti, rezultat katere je organizirana kriminaliteta in potem se zahtevajo tudi določene aktivnosti, ki jih izvajamo mi. No, piratstvo, tu se kar strinjam z vsemi, da je to neke vrste organiziran kriminal in eh, mi se s tem ukvarjamo in mislim, da je to zelo dober primer nekakšne stične točke med nami, zato se vam zahvaljujem za to povabilo, da o tem lahko pred vami spregovorim. Ena vaših pristojnosti je tudi obravnava tvegan in nevarnosti za interese EU. Verjetno se že strinjate z menoj o tem, kakšne nevarnosti vse predstavlja piratstvo za interese EU, ampak naj vam samo povem, kako mi gledamo na to piratstvo seveda vsekakor predstavlja nevarno za evropske državljane na krovu kakršnekoli ladje. Je pa to tudi nevarno za stabilnost v regiji z učinkim posledicami za naše gospodarstvo, za politične in diplomatske interese in tako naprej. Vsekakor je težko uh, tudi zagotavljati razvojno sodelovanje. Uh, Eh, čeprav imamo veliko projektov, ampak eh, moji kolegi eh, vedo povedati, da razvoja brez varnosti ni. In na vsaki konferenci se obrne k meni in reče, ni varnosti brez razvoja. In tako se lahko tudi strinjamo vsakeč, ko to slišim. Prav tako je dejstvo, da piratstvo samo še pristavlja, pristavlja priliva olje na ogen humanitarne krize, ki jo imamo v Somaliji. Eh, Generalna direkcija ECO izvaja humanitarno pomoč, ampak tudi oni vedo, da je pomembno najprej zagotoviti varnost prebivalstvu, preden lahko dejansko učinkovito izvajamo vse ostale projekte. No, seveda gre pri vsem skupaj tudi za nevarnost terorizma proti evropskim interesom. Denar prihaja v Al-Shabaab, Al-Shabaab ima povezave z Al-Kaido. Del sredstev za odkupnino najverjetneje teče tudi v kroge organiziranega kriminala v Evropski uniji. Tako da obstaja veliko dobrih razlogov, zakaj se Evropska unija ukvarja z bojem proti piratstvu. Naj povdarim, da vojska vsekakor ni edini inštrument, ki ga imamo za boj proti piratstvu. Mi smo samo eden od številnih inštrumentov Evropske unije in tudi drugih partneric v evropskih državah članicah in mislim, da lahko vsekakor trdimo, da je moč Evropske unije, vsaj jaz to tako vidim, saj sem delal v številnih drugih organizacijah, eh, ki imajo bolj eh, vojaško perspektivo in vsekakor lahko trdim, da je moč Evropske unije ravno v tem celovitem pristopu, da združujemo najrazličnejše inštrumente Evropske unije s skupnim ciljem. In boj proti piratstvu je zelo dober primer tega. Imamo okvirno strategijo s splošnimi cilji Evropske unije in če gremo en korak niže, je eden od ciljev boj proti piratstvu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 kot eh, naprimer služba za razvojno sodelovanje in generacija Eko, skupaj z njimi torej preučujemo, kako priti do tistega končnega rezultata. Najprej treba ugotoviti, kaj je eh, ta končni rezultat in po našem mnenju je končni rezultat, ki ga želimo doseči ta, da se je regija sposobna sama spopadati s piratstvom. No in potem imamo še določene podrejene cilje, kar je logično. Dokler obstaja piratstvo, se je treba boriti proti piratom. Ampak to ni samo eh, vojaški vidik, ki je pomemben, čeprav mi tu sodelujemo. Tudi potem eh, kazanski pregon piratov predstavlja sestavni del boja proti piratstvu, kar pomeni, da je treba eh, sodelovati z vsemi ostalimi akteri, ki lahko pripomorejo k boju proti piratstvu. Še en podrejen cilj, če želimo priti do tega končnega rezultata, je ta, da pomagamo državam v regiji pri razvoju svojih kapacitet, da se lahko tudi one borijo proti piratom, da se same lahko borijo proti piratom. In tu ne gre le za mornarice, tu gre eh, tudi za civilne obalne straže, potrebujemo ustrezen pravosodni sistem, potrebujemo eh, celoten sistem pregona, vključno z zapori in tako naprej. Tako da Evropska unija je vključena v vse to. Čeprav to nima nobene zveze z vojsko, ampak eh, edino koristno je lahko za nas, eh, za vojsko, da se v boju proti piratstvu na morju povežemo z vsemi temi drugimi elementi. No, še en pomemben cilj, naprimer, je naslednji. Če smo uspešni v boju proti piratom, moramo seveda zagotoviti tudi neko alternativo za preživetje tem velikim skupnostim, ki veliko zaslužijo ravno s piratstvom. In to je vsekakor nekaj, kar nikakor ni vojaški cilj, je pa ga treba doseči in to v nekem logičnem vrstnem redu. In to je torej razlog, zakaj se usedemo skupaj z vsemi predstavniki omenjenih eh, področji in se potem lotimo nalog v logičnem sosledju. Pomembno je tudi, da to povežemo z vsemi drugimi mednarodnimi partnerji, ki se tudi borijo proti piratstvu v istih regijah. Gre za organizacije kot naprimer OZN in tudi za partnerje, kot so Indija, Japonska, ZDA in tako naprej, ki tudi varujejo svoje interese in se iz tega naslova borijo proti piratstvu v tej isti regiji, tako da se usklajujemo tudi z njimi. Zdaj, kakšen je sploh eh, pravni okvir, znotraj katerega se gibljemo? To je verjetno tudi nekaj, kar bi vas zanimalo. Zame se vse začne z pravno podlago v zakonodaji Unije. Gre za eh, skupne aktivnosti sveta, ki so bile potrjene leta 2008. Pomembno tu je, da se zavedamo, da so ti skupni ukrepi popolnoma usklajeni s številnimi drugimi mednarodnopravnimi akti in tudi nacionalnimi zakonskimi akti. Naj omenjem nekaj eh, le teh iz področja mednarodnega prava. Gre za konvencijo OZN o pravo mori, gre za več resolucij Varnostnega sveta OZN. Eh, prav tako potrebujemo eh, notifikacijo somalske vlade sekretarju OZN, ki nam eh, dovoljuje operacije v njihovih ozemeljskih vodah in tudi v njihovih notranjih vodah, mimo grede in v priobalnem pasu. Potem imamo sklep sveta EU, ki daje soglasje za operativno področje in eh, ki tudi dovoljuje uporabo sile v konkretnih primerih. Seveda popolnoma razumemo, da moramo ostati znotraj tega okvira, kajti v nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da nas bodo preganjali doma in primere tega že poznamo. Potem imamo tu še sklep eh, sveta EU o soglasju za operacijo Atalanta, eh, ki omogoča prenos podatkov na Interpol in preko Interpola Europolu. Potem imamo sporazume o predaji eh, priprtih piratov pristojnim organom eh, Sejšelov in Mauricija. Vse to v veliki meri določa pravni okvir za operacijo Atalanta. Ampak seveda tudi vsaka posamezna država, ki zagotavlja oborožene sile, eh, deluje tudi po nacionalni zakonodaji. Imamo torej določene primere, kjer eh, se lahko še omeji mandat, ki ga zagotavlja Evropska unija. Eh, na podlagi nacionalne zakonodaje posameznih držav, ki sodelujejo s svojimi silami. Eh, toliko uvodoma na to temo, seveda bom eh, lahko odgovoril še na vprašanje, če jih boste imeli. Zdaj pa kar zadeva samo operacijo Atalanta in sodelovanje z UNAFOR-jem, ki je tista organizacija, ki izvaja operacijo. V tem trenutku imamo približno 5 do 7 mornariških bojnih ladij in eh, tri do pet eh, izvidniških letal. Proračun je približno 8 milijonov na leto. Toliko izhaja iz skupnega financiranja države članice, ki pa namenijo svoje vojaške sile, to operaciji del bremena nosijo tudi same. Kaj natančno počnemo s temi silami? Kot prvo, ustvarjamo sploh eh, sliko stanja na podlagi obveščevalnih podatkov, izmenjave podatkov z drugimi, na podlagi tudi podatkov zbranih z izvidniškimi letali, s sateliti, na ta način ugotavljamo, kje so pirati, kaj počno ali se pripravljajo eh, za napade na morju ali na kopnem. Njihova glavna prioriteta teh sil je zagotavljati kontinuiteto eh, dobave oziroma dostave hrane v okviru stovnega programa za hrano. To je ključna operativna prioriteta. Potem tudi zagotavljanje varnosti eh, vseh humanitarnih eh, konvojev in pa zagotavljanje varnosti eh, pravil, ki pomagajo somalski vladi pri varovanju Somalije. Druga prioriteta eh, – odvračanje od preprečevanje in preganjanje piratstva v somalskih vodah. Potem imamo mandat za aretacijo, pridržanje in eh, predajo pristojnim organom v skladu z mednarodno zakonodajo, še posebej z področja človekovih eh, pravic. Naslednje pooblastilo je zbiranje dokaznega gradiva. Kakšnega dokaznega gradiva? Ja, tu gre za slikovno gradivo iz eh, patruljnih letal, nekakšni videoposnetki, potem lahko eh, jemljajo fotografije, eh, zasegajo potne liste, Eh, prstne odtise in tako naprej. In kot rečeno, imamo tudi mandat za posredovanje podatkov Interpolu in tu gre seveda v veliki meri za podatke o piratih, ki so prijeti. Preko Interpola ti podatki potem, vse ti podatki potem stekajo v Europol in to je morda ena od izboljšav, ki bi si jo želeli, namreč boljše sodelovanje z Europolom. No in potem dobivamo pogosto vprašanje, ali je operacija Atalanta uspešna. Mislim, da lahko rečemo, da ja, ta operacija je bila izjemno uspešna. Ampak obradožil sem že, da celovit pristop, pomembni so tudi vsi ostali akteri in skupaj z vsemi ostalimi partnerji, ki nam tudi pomagajo pri boju proti piratstvu, lahko povem, da smo zelo uspešni pri svojem delu. Smo stotstopno uspešni pri varovanju um, ladijskih pošiljk iz svetovnega programa za hrano. Trenutno gre za 212 eh, ladij, ki plujejo skozi nevarna eh, območja z vidika piratstva. Približno milijon ton hrane na ta način pripluje v Somalijo. Prav tako imamo stotstopno uspešnost pri varovanju ladji programa Amazon. To je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker s tem programom pomagamo somalski vladi pri varovanju eh, Somalije in kot veste, so v zadnjih letih že kar uspešni. No, še par številk. Število piratskih dejanj se je bistveno znižalo Če vam povem številke. 151 leta 2011, zdaj smo na 30 v letu 2012. Nobenih uspešnih piratskih eh, napadov ni bilo od maja lani. Rečeno je bilo, da letos še ni bilo napadov. Včeraj smo bili priča novemu eh, piratskemu napadu, ki pa smo ga uspešno eh, preprečili. In eh, nizozemska ladja v operaciji Atalanta je eh, prijela in pridržala pirate iz vsaj ene od ladij, ki so eh, sodelovali v tem napadu. Tako da ja, ta operacija je uspešna. Pred eh, dvema letoma je bilo 30 ladij v rokah piratov, zdaj jih je le še 4. Še vedno 4 preveč. No, še nekaj pogledov z moje perspektive vojaka. Če želimo uspešno preganjati pirate, potem v večini držav običajnega prava potrebujete pred sodiščem tudi priče. To zahteva veliko časa in pa denarja. Kdo so tu priče? Ja, posadke ladij, ki so bile predmet teh napadov in verjetno tudi sama posadka mornariške ladje, ki je posredovala. In če hočemo nastopiti pred sodišči, izgubimo veliko časa. E, zdaj smo kot rešitev dosegli tudi to, da je možno pričati preko videokonference. Pa tako operacija Atalanta pomeni samo boj proti simptomom na morju. E, mi smo torej tisti prvi, ki moramo priznati, da smo nekako nek aspirin proti glavobolu. Pravega razloga za glavobol pa še nismo odpravili. Mimo grede, popolna in totalna napaka bi bila, če bi zdaj nehali jemati ta aspirin, ker glavobol še traja. Pomembno je, da odpravimo tudi razloge za piratstvo na, na kopnem. In mimo grede nam tudi to uspeva. Nekateri ti razlogi so tudi vojaške narave. Imamo tudi misijo za usposabljanje varnostnih sil somalske vlade, ki jo vodi Evropska unija in eh, smo zelo uspešni skupaj z Amazonom in eh, zagotavljamo boljše eh, varnostno stanje v Mogadišu in sicer širše v Somaliji. Imamo tudi civilno eh, misijo, Euclid Nestor, ki zagotavlja zmogljivosti v državah v regiji, pa tudi v Somaliji med njimi. Gre za priobalno policijo, obalno stražo in celotno pravosodni sistem. Delamo torej tudi na teh drugih vidikih, na kopnem, je pa treba omeniti tudi eh, Devko in pa Eko, ki sta zelo aktivna pri številnih projektih v Somaliji. Še eno pomembno vprašanje, ki se ga še kako dobro zavedamo, je to, da se bojujemo z vojaki na morju, s pirati na morju, moramo pa najti nek način, kako ugotoviti, kdo so njihovi vodje in se boriti proti njim. In ta element ni nujno vojaški. Če ugotovimo, kdo so vodje, imamo seveda možnosti z vidika kazenskega pregona, imamo pa tudi možnost eh, sledenja finančnim tokovom in blokiranja bančnih računov v Evropski uniji, naprimer. Obstaja sicer mala povezava z vojaškim področjem. Če, naprimer, uničimo motorje, ki jih uporabljajo pirati za svoje ladje, morajo kupiti nove, če kupujejo nove, eh, lahko sledimo finančnim tokovom. Eh, kaj je tu vojaškega? To, da smo uničili določena, eh, določene motorje, ki jih imajo, eh, potem pa mora preostali sistem s temi podatki nekaj narediti in odkriti finančne tokove. No, še zadnja zadeva, vsega, kar bi si želeli in eh, kot razumem, enako velja tudi za Europol. Eh, želeli bi si torej tesnejšega sodelovanja z Europolom. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko zagotovili izmenjavo informacij tudi z njimi. Pomembno je, da lahko z njimi komuniciramo, da jim predajamo dokazno gradivo brez nepotrebnih zamud. Zelo koristno bi bilo, če bi tudi oni lahko sodelovali z nami. Se, sicer po črki zakona nam ne morejo dati podatkov o osebah, ampak če jim mi posredujemo informacije o osebah, ki smo jih pridržali, da imamo dokaze proti njim, nam lahko oni potem povratno povedo, kaj storiti. Da ne bomo po pomoti izpustili nekoga, ki se bo kasneje izkazal za mm, enega ključnih vodij eh, nekih piratskih skupin. Tako da to so vprašanja, ki bi jih eh, veljalo obravnavati. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Thank you very much, Lieutenant General. Najlepša hvala, pokon general. In res je, da jim smo močno prisotni. In veliko krat smo že doživeli prisotnost policije, nevladnih organizacij, predstavnikov pravosodstva. Sedaj pa imamo prvič tudi predstavnike vojaških sil. Sedaj bomo videli primer tesnega sodelovanja z Europolom, ker eh, gospod Kosters tukaj zastopa Europol. Kar tako vam predam besede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste me povabili na to predstavitev. Naj vam na kratko predstavim delo v naši organizaciji, kot verjetno veste. Europol eh, daje operacijsko podporo pristojnim organom pri kazenskih preiskavah. Zato imamo tudi pravno podlago. Nimamo izvršnih pristojnosti, mi podpiramo operacije držav članic. Imamo približno 800 zaposlenih, od teh je 200 analitikov, ki delajo na dveh področjih. Od maja 2005 imamo samo dve področji, organiziran kriminal in boj proti terorizmu. Znotraj teh dosejev imamo prednostne naloge, kjer so posamezni pojavi, naprimer boj proti terorizmu. Imamo tudi um, prednostno nalogo, ki je piratstvo. Tukaj zbiramo informacije o veščevalnih služb, kriminalno analizo in potem primerjamo bazo podatkov, torej preverjamo informacije o morskih piratih in jih primerjamo z drugimi informacijami, ki jih imamo na voljo v Europolu. Če imamo sum pranja denarja, Eh, in da je ta oseba povezana s pirasom, potem lahko te informacije primerjamo z informacijami, ki imamo na, o pranju denarja. 35 tisoč um, podatkov imamo glede piratstva. Tukaj imamo imena oseb, telefonske številke, bančni računi, prstni vtis in tako dalje imamo tudi 50 tisoč povezav med temi podatki. Da resnično ugotovimo povezave, moramo opraviti poglobljene analize. Šest analitičnih poročil smo opravili na, področ, na podlagi DNK in prstnih odtisov. sodelujemo tudi z kazenskimi organi ameriške mornarice in z organi Interpola. Imamo še eno urodje, ki ga imam na voljo in to je a, skupna operacijska ekipa Nemesis. Opravljamo skupne preiskave operacija Nemesis, ki smo jo vzpostavili januarja 2012. To podpiramo mi v Europolu in tudi v Eurojustu. Džit sestavljajo Nemčija in Nizozemska, sedež pa ima v Europolu. Prvič v zgodovini ima sedež na Europolu. Torej, preiskovalci iz Nemčije in Nizozemske sedijo v pisarnah zraven naših analitikov ki se ukvarjajo s piratstvom. To je velika dodana vrednost. Tako imamo stalno sodelovanje in interakcijo med analizo in med tistimi, ki delajo v skupni preiskovalni ekipi. Potem opravimo naše preiskave in odkritje in ugotovili smo, da je piratstvo zelo dobro organizirano in da je to hierarna kriminalistična združba. Torej, ugotoviti želimo, kdo so organizatori, kdo financirajo in kdo potem izvajajo. Problem je, da so te osebe povezane z politično in gospodarsko elito v tej državi in imajo včasih tudi diplomatsko zaščito na visoki ravni. da v takšnem brezpravnem redu, brez uradne centralne vlade ali civilnega registra, zelo težko identificiramo te osebe. Veliko krat jih poznamo le po lastnem imenu, osebnem imenu ali po vzdevku. Potem pa imamo tudi prsne otise in to je za nas pravi inštrument za to, da identificiramo storilce. Potem imamo tudi dejanje, eh, pranje denarja. Tudi sledenje pranje denarja je zelo težavna naloga. Storilci ta denar porazdelijo in denar potem preusmerijo v neuradne bančne sisteme. Zelo težko je dobiti bančne podatke iz bančnega sektorja in nekateri preiskovalci pravijo, da se potem ta denar vloži v nepremičnine ali pa v napol zakonita podjetja, kot sem že omenil. Mi predvsem uporabljamo podatke iz komunikacije, torej podatke, ki jih dobivamo od pogajalcev, od tistih, ki delajo za nas na kopnem in tako dalje. Tako komunika s komunikacijo vzpostavimo, kakšna je mreža in ugotovimo, kakšna je hierarhija. Piratstvo je organiziran kriminal, kriminal, ni pa terorizem. Nimamo nobenih dokazov za to, da teroristi sodelujejo v piratstvu, vendar pa menimo, da lahko vsaj del piratstva povežemo z Al-Shebabom. Vedno lahko rečemo, da obstaja finančna povezava med Al-Shebabom in piratskimi organizacijami. Imamo Al-Shebab, ki je organizacija, ki deluje pod vojaškimi silami in veliko krat to pomeni, da nekateri za to plačujejo plačuje tako imenovan revolucionarni davek. To je razlog za pojav piratstva znotraj področja boja proti terorizmu. Afriški rok ni samo območje, kjer dole Al-Shabaab, ampak imamo vajemno tudi Al-Qaeda, naprimer. ti so v vsakodnevni povezavi z medseboj in ti sodelujejo in si izmenjavajo orožje ali pa usposabljanje, tabore za usposabljanje in tako dalje. Ne smemo pozabiti, da je islamsko sodišče obsodilo piratstvo kot ne muslimansko in to se je sedaj spremenilo vendar pa so vseeno pozvali Al-Shabaab, da spremeni svoj način delovanja na tem območju. Če si pogledate, kakšni so izzivi in general je že omenil enega od teh, izmenjava informacij je ključnega pomena za to, da koordinirano delujemo znotraj mednarodne skupnosti. To pomeni, da vključimo vojaške sile, pravosodje in tako dalje, zato je sodelovanje težko. Naša skrb je, da poskrbimo za sodelovanje za talento, za UNOFORM. In to sodelovanje je odlično zaradi profesionalnega dejanja oseb na vojaški strani in na naši strani. Zelo sem zadovoljen z sodelovanjem, ki ga imamo z UNOFORM. Vendar pa nimamo pravnega okvira za to, kot smo to že omenili, da bi lahko neposredno izmenjavali informacije med vojaškimi misijo SPSD in pa tudi z našimi organi. Lahko izmenjujemo informacije z SDPD misijami, potem pa, vendar pa to poteka preko držav članic. Ne moremo zahtevati izmenjave informacij neposredno in to zaradi omejitev v našem pravnem okviru. Seveda si želimo spremeniti to situacijo. In seveda smo v glavnem policisti, na drugi strani pa imamo vojake, zelo dobro poznamo pragmatični pristop in zato ga vedno znova iščemo. Vsekakor pa želimo služiti operaciji Atalanta Unaforja in to, kolikor je le mogoče. Zunanja služba je že začela zamenjavo informacij, razprava pa že poteka o tem, da bomo začeli zmenjavo podatkov tudi z drugimi organi. Vsekakor pa smo vsakodnevni na vezi z Unaforjem. Najlepša hvala. Gospa Morvaj želi zastaviti vprašanje, potem gospod Newton Dan. Izvolite, gospa Morvaj. Najlepša hvala za obe predstavitvi. Kot je že povedal naš predsedujoči, smo zelo veseli, da ste prišli k nam Ponavadi sodelujemo z organi kazenskega pregona in policijo, ne pa toliko z uh, vojsko. Zanima nas, v kolikšni meri preverjate sorazmernost v boju proti storilcem in v kolikšni meri to velja za vojaške sile v primerjavi s policijo. Imate kakšne statistične podatke glede tega? Lahko se zamišljam, kako te operacije potekajo, veliko krat obravite orožje, streljno orožje in zanima me, kakšna pravila veljajo za vas in kakšna zakonodaja velja, kaj ti, ko gre za splošna kazniva dejanja so pravila za policijo in organe kazenskega pregona ponavadi zelo jasna. Kakšna so vaša pravila, kakšne so statistike glede smrtnih žrtev, eh, ranjenih v času vaših vojaških operacij. In še eno vprašanje, ki je povezano s tem. Rada bi slišala več od obeh govornikov, v zvezi z organizacijo piratskih združb. Seveda vem, da obstaja veliko različnih organizacij, ki so povezane z tistimi, ki so na oblasti. Verjetno se vi, ko sodelujete v vojaški operaciji, srečujete z eh, pirati, ki so najšipkejši elementi teh združb. Verjetno je to podobno z tistimi, ki na ulicah prodajajo droge, če jih primerjamo z velikimi združbami in preprodajalci drog. Zanima me, če imam prav če mislim, da se srečujete v vaših operacijah z najbolj ranljivimi, čeprav upravljajo zelo težke operacije. Zanima me, če imam prav in zanima me tudi, kako. Organi za kazenski pregon obravnavajo te zločince. Najlepša hvala, gospod Newton-Dan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo lepo je videti tukaj tako zelo eh, barvito vojaško uniformo. Ponavadi je tukaj zelo dolgočasno, razen če dame oblečejo kaj bolj živahnega. Zanima me, če je to uniforma uniforja ali je vaša um, nacionalna vojska dala na voljo takšno uniformo zanimanje. Nekaj v zvezi s piratstvom v Nigeriji, na drugi strani Afrike, delujete tudi tam ali se s tem ukvarja kakšna druga organizacija? Potem imamo še eno vprašanje. Dejali ste nekaj, kar je pritegnilo mojo pozornost in to je, da so somalski pirati povezani z organiziranimi kriminalnimi združbami v Evropi imamo takšne tolpe v Evropi, ki organizirajo pirats, piratstvo v Somaliji ali kako to deluje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tasni. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Najlepša hvala, general. Zahvaljujem se tudi obema govornikoma za zelo koristna prispevka generala. Zelo veliko krat vidim v odboru za obrambo in varnost. Naj vam čestitam za vašo operacijo Atalanta. Očitno je, da je ta misija zelo uspešna. Zato sem zelo vesel, da smo tako zelo veliko vložili v to operacijo in da je uspešna in da bomo s tem pripomogli k bolj stabilni vladi v Somaliji. Verjetno bo prišlo do premika, da se bo organiziran kriminal premaknil na vzhod. Videli smo, kaj se je zgodilo v Maliju. Tam deluje organizirane združbe, ki se ogovarjajo z eh, tihotapljanjem, trgovanjem z ljudmi, človeškimi organi, karkoli, vseeno jim je. Končni trg pa je Evropski trg, Severna Amerika ali pa drugi deli na svetu. And, uh, eh, my... In jasno je, da prihajate takšnega sodelovanja. Zanima me, če. Če so piratska dejanja, ki smo jih opazili na vzhodu Afrike, samo incident ali gre za nov pojav, nov trend, kar bi bilo zelo zaskrbljujoče. In če vi mogoče veste z vojaškega vidika, če obstajajo kakšne možnosti za rešitev tega pojava. Tudi ko govorimo o denarju, sem zelo vesel, da ste to omenili. Včasih se sprašujem, kako dobijo denar. Vemo, da veliko krat dobijo denar v gotovini. Zelo težko je slediti tem finančnim tokovom, kajti vidimo vedno več eh, bogatstva, več podjetij, več poslov in dobiti morate glavne, teh je samo nekaj deset. Vendar pa, če pridemo do njih, moramo zmanjšati število teh ljudi, kajti če jim zmanjšamo dobiček, bodo prenehali s temi uh, dejavnostmi ali pa bodo poiskali drugo regijo, kot je primer piratstva na vzhodu Afrike. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Valjer. Um, ähm, Imam samo dve manjši pripombi. Mogoče sem preveč staromodna, vendar pa. Glede na to, kar smo slišali in videli v medijih, glede boja proti piratstvu. Je, da je to povezano z bojem proti revščini. In če ne bomo poskrbeli za to, potem se ne bo nič spremenilo. Spravnega vidika imamo sivo cono. Kot veste, smo tudi v Nemčiji vodili takšen primer in videli smo, kako zelo težko je z pravnimi ukrepi kaj doseči. Mislim, da bi bilo bolj smiselno, če bi se lotili boja proti revščini v tej regiji. In še eno vprašanje. Ne vem, če nam lahko mogoče podate oceno iz vaših izkušenj glede tega, če bi bilo dobro, da bi premislili o možnosti evropskega državnega tožilca, ki bi bil podoben tistemu, ki ga imajo v ZDA. Mislite, da imamo za to vso podporo ehm, ali mislite, da bi resnično potrebovali takšnega tožilca? Najlepša hvala. Dodal bi še svoje lastno vprašanje. podgeneral, vi ste govorili o tem, da je kapitan podvržen zakonom plovila. Zanima me, če je to plovilo v lasti mm, zastave. Of uh, European companies or American companies, they can be. Uh... Oh. pač zastave, ki je prilagojena potrebam. Potem ne vemo, katera, katero pravo je in eh, resnično velja in pod katero jurisdikcijo spada to plovilo, če je to Liberija, Indija ali katerakoli druga država. Torej to plovilo je lahko v lasti Paname in ne morejo čakati na to, da pride panamska vojska rešiti to plovilo. Imate kakšno možnost za reševanje teh plovil znotraj mednarodnega prava? Zanima me tudi, če ste zabeležili kakšno odlaganje nevarnih snovi v Somalska morja, kot, je, kot so mogoče jedrski odpadki ali kaj drugega, je to tudi znotraj vaših pristojnosti in če bi bilo to v vaši pristojnosti, bi to pomagalo vašem političnemu boju. In če bi lahko lukne v pravo oziroma pomankanje pravne države lahko oviralo takšno delo. Ste govorili o uporabi letal brez pilotov v tem kontekstu? Gospod Koster. Vem, da je veliko teh informacij zaupne narave, zato bom zastavil splošno vprašanje. V zvezi z izvajanjem sporozuma glede skupne obramne in varnostne politike in Sporazum, ki smo ga podpisali na tem področju z ZDA, govori tudi o organiziranem kriminalu. Vem, da Europol preda veliko informacij ZDA, če pridemo do določenih sledi. Zanima pa me, če mi resnično izrabimo vse možnosti v tem sporozumu, da se borimo proti finančnim zločinom. Kaj ti? To je povezano s piratstvom, kot smo slišali. Evropol je omejen, zaradi ker nima izvršnih pristojnosti in ne more voditi določenih operacij in kazensko preganjati storilce na določenem področju. Tudi Evropski parlament bi želel več nadzora nad Europolom in mogoče je to pač tema razprave oziroma bi morali zaradi tega spremeniti pogodbe ali zakonodaje. Izvolite. Uh, uh, hvala lepa, predsedujoči, in uh, lepa hvala za ta zanimiva vprašanja, ki ste mi jih zastavili. V zvezi z pravili za vojaške enote in uporabo sile, to je zelo podobno policijskim enotam, kajti stvari so zelo strogo eh, <clears throat> disciplinirane, ko gre za uporabo sile to na novo postavljamo za vsako posamezno misijo in v tem primeru je svet tisti, ki nam določa mandat in torej pravila. Na nacionalni ravni pa za to poskrbi nacionalni vrhovni poveljnik z pač celo vrsto pravili in z določenimi omejitvami tudi na evropski ravni. In pravila morajo biti vedno skladna z mandatom teh enot, torej če si ogledamo različne vojaške misije, to mora biti biti usklajeno. Torej, Vse je eh, pravzaprav v odgovornosti vrhovnega poveljnika in eh, tudi v primeru misije Atalanta smo imeli cele vrste, vrsto pravil, ki natančno pisuje, v katerih pogojih eh, imamo možnost, da se poslužimo orožja oziroma sile na splošno. Če pa presežemo ta mandat, potem eh, smo tudi mi eh, kaznivi, nas lahko kazensko preganjajo in eh, če je nekdo ranjen ali naj se to dogaja na krovu oziroma na ladji piratov, bo prišlo v tem primeru do preiskave strani sodnih organov, pravosodnih organov, policijskih organov, ki bodo izvedli preiskavo v zvezi s tem incidentom. Prihaja torej do takih primerov, prihaja tudi potem do sodnih postopkov, preiskave potekajo potem v skladu tudi z pravili, ki so bila pred, določena pred eh, misijo. Trenutno ne razpolagam s statistikami v zvezi s tem, Morda, če bi se poglobil v to, bi lahko našel tudi ustrezne številke, bi lahko tudi konkretno povedal, koliko piratov je bilo pač, umorjenih, ubitih v teh operacijah. <clears throat> Toda naj povem, da vojaške enote imajo pač določen mandat, da lahko uporabljajo tudi silo v skladu s temi pravili in um, na a, krovu pa a, a, veljajo tudi posebna pravila, ki so skladna z nacionalnimi a, predpisi. In torej nekatere so potem kršenje določenih pravil na krovo, so nemudoma kazniva v skladu z nacionalnimi pravili. In dejansko moram povedati, da Eh, je potrebno seveda pri vsem tem tudi zbrati vsa eh, dokazila. Obstajajo zelo stroga pravila tudi v zvezi s tem, kako se zbirajo ti dokazi. To se počenje v skladu tudi z pravili Interpola, zato da bodo vsi uporabljali isti format, kajti dokaze je treba zbrati na a, korekten, natančen način, kajti drugače dokazi so neuporabni na sodišču. In a, si lahko drznem reči, da izkušnje kažejo, da dokaze, ki jih je zbrala misija Atalanta in ki se uporabljajo v številnih sodnih postopkih zdaj, ki potekajo, mislim, da zdaj jih, jih je kar 140 eh, raz, piratov, ki so sodno preganjeni v tem trenutku. Veliko izmed teh je že tudi uh, uh, aretiranih oziroma zaprtih v zaporih. Te dokazi so bili zbrani na ustrezen način, tako da uh, so bili potem tudi spremljivi v okviru sodnega postopka. Potem še, uh, še nekaj uh, vprašanj. In sicer m, mm, nekdo je govoril o piratih uh, na morju. To bi lahko uh, primerjali tudi z uh, trgovci z uh, drogami na uh, morju. Uh, Eh, pač imamo različne subjekte, različne akterje, ti pirati eh, si želijo eh, zaslužiti veliko denarja In včasih, ko gre za različna plemena v Afriki, lahko povemo, da vodje v teh plemenih si ne želijo, da bi mladi iz plemena postali pirati, nekateri bi se želeli, da bi se enostavno ukvarjali z ribištvom. Razlog, zaradi katerega nekateri se potem odločijo za piratstvo, je očitno revščina. Torej, popolno bi se oglašal s tem, kar je povedal naslednji govornik, ko je bilo rečeno, da se mora moramo seveda najprej boriti proti revščini. Toda naš mandat je pač ta, da spremljamo ribištvo. Zakaj? Ker je prišlo do pritožb eh, iz Somalije, češ da nekateri, ehm, da pač razlogi, zaradi katerega je prišlo do piratstva, gre pripisati dejstvu, da evropska plovila v somalskih vodah um, ribarijo z veliko bolj naprednimi tehnološkimi uh, eh, orodi in torej, da to povzroča nelojalno konkurenco in da je od to do torej piratstvo. Ampak mislim, da temu ni ravno tako. Seveda, um, eno je revščina razlog za piratstvo, pa. Uh, gre iskati v to, da na tak način lahko zaslužimo več veliko hitreje. In to je tudi motiv za organizirani kriminal v splošnem. Uh, torej um, Europol, tako kot mi, skuša ugotoviti, kateri so ključni razlogi za nastanek organiziranega kriminala, če si ogledamo piratstvo, kateri so ključni dejavniki, uh, ki botrujo nastanku piratstva. Torej, uh, dejavnikov je več, to bi bila zanimiva poslovna študija. Imamo vo, določene vodilne, ki vlagajo v te dejavnosti in torej, katero je težišče pri vsem tem. Uh, Eh, dejansko moramo iskati stroškovno učinkovitost in torej dobiček, ki ga od tega imajo vodilni. Seveda somalski pirati ne služijo veliko denarja in ne, do, ne ustvarijo ogromnih kapitalov iz tega, ampak sicer tudi drugih možnosti za službo in za zaposlitev v Somaliji nimajo, ampak znes, veliki zneski nastajajo nekje drugje. Torej, mi kaj želimo doseči? Moramo ravnamo eh, v, te, eh, v tem sorazmerju med koristmi in stroški, povečati stroške za to, da bodo eh, ljudje od tega imeli manj koristi in torej, da recimo bo veliko teže ugrabiti naprimer križarsko ladjo in potem zahtevati pač odkupnino za potnika. Potem uh, gospod Newton Dunn, uh, veste, uh, nimamo NATO-vih uniform, uh, imamo. Uh, Nimamo tudi evropskih uniform, kaj ti pravzaprav, kar zadeva uniforme, ima vsaka država članica še vedno suverenost in torej uporabljamo nacionalne uniforme v Evropski uniji seveda eh, želimo upoštevati vse eh, posamezne nacionalne interese in se zavodemo, zavedamo tega, da bomo te interese lahko boljše uveljavljali, če bomo sodelovali. Potem pa še vprašanje Nigerije. Torej, ne vem, če gre tukaj za kriminalne povezave ali pa ne, ampak vojaško gledano ne vidim nikakršne eh, povezave. Eh, seveda, eh, to bi lahko bilo tudi tveganje za naše interese. In um, poleg tega pa bi moral povedati, da številke, s katerimi razpolagamo, kažejo na to, da veliko tega nezakonito pridobljenega denarja ostane v regiji in ne gre samo v tojino. Obstajajo pa tudi dokazi, da določeni zneski eh, eh, so nekako izvoženi tudi v Evropsko unijo. Vprašanje, ali je piratstvo nov eh, trend, eh, nov pojav, to je bilo eno izmed vprašanj, prav gotovo ne. Eh, piratstvo sega v daljno zgodovino in je staro več sto let v zadnjem stoletju je prišlo do velikega problema v malejski ožini in tam je bil rešen, zdaj pa se na novo začenja tu, v nekem drugem predelu sveta. Moramo ga rešiti ne samo na morju, ampak tudi na kopnem. In potem kako pridobivajo mm, denar, deloma je na to odgovoril že tudi gospod Kosters. Ni enostavno razumeti, če gre za gotovino, ampak če eh, morate kupovati eh, določene, eh, določeno blago pri eh, večjih podjetjih, potem bomo imeli možnost slediti finančnim tohovom. To je zelo težko, prav gotovo to ni eh, moja naloga, eh, to je bolj naloga Europola, Interpola in tako dalje. In potem naj se zahvalim. Um, Najlepša hvala za vaše vprašanje. Mislim, da sem na že odgovoril delom. Like torej, uh, revščina je seveda zelo pomembna, ampak dvoje bi želel izpostaviti. Kdor lahko zasluži za neko dejavnostjo veliko, veliko več denarja, uh, um, kot če bi opravljal neko zakonito dejavnost, potem eh, se bom morda odločil za tudi za nezakonito dejavnost. Drugi pomemben argument pa je tudi to, in, uh, je pač to da uh, imamo tudi določene uh, kroge, ki morajo to podpirati. Eh, veliko vlagamo v boj proti revščini s humanitarnimi oblikami pomočmi, ampak kljub temu eh, ni nikakršnega učinka, če ne bomo zagotovili tudi varnosti. Zato somalski vladi eh, moramo pomagati tudi to pogledno, to na nacionalni in tudi na regionalni ravni. Moramo torej jim pomagati, da ustvarijo varnost in to je stvar pri na kateri si prizadevamo. In eh, boj proti piratstvu je samo eden izmed vidikov. Moramo usposabljati tudi uh, razne uh, vrste, naprimer obaljne straže oziroma policijske organe. Uh, in hkrati moramo ustvariti tudi druge strukture, kot naprimer ustrezne kvalitetne zapore. Mm in um, pri tem seveda um, se morajo držati tudi naših uh, vrednot, naših uh, pravil. Nedvomno je res, da se moramo boriti tudi proti revščini. Uh, želimo torej ustvarjati nove alternative, nove možnosti za preživetje in na tak način se tudi borimo proti revščini. Mislim, da to je ena od prednosti Evropske unije. Eh, zelo dobro je, da lahko sodelujemo z drugimi, ampak vsak mora eh, opraviti svoj del eh, pač domače naloga. Predsedujoči, vaše vprašanje je zadevalo zastave ugodnosti. Dejansko obstajajo težave. Imamo veliko komercialnih plovil Eh, ki so v lasti enega ladjarja, potem pa na eh, plovilu imamo kar 60 različnih narodnosti, katere so odgovornosti ladjarja. To, so, eh, to spada na področje najboljših upravnih praksa. Atalanta želi razširiti te prakse na vse ladjarje, na vse podjetja in se želimo držati teh najboljših praks in sicer kako zagotovimo varnost ladje, posadke, kako se držimo določenih vzroča eh, plovnih poti, se ne podamo eh, na območja, ki eh, niso ustrezno nadzorovana z naše strani oziroma naših sodelavcev. Potem moramo imeti določena pravila na krovu kako recimo posadka mora ukrepati v primeru a, nevarnosti in a, torej kako, a, kako lahko, kam se mora torej zateči posadka, zato da bodo potem vojaške ladje bolje ukrepale in bolje napadle pirate, ne da bi hkrati tudi ranili komercialne posadke. Torej imamo celo vrsto predpisov. Imamo tudi nekatere zavarovalnice, ki celo Ehm, postavljajo te, eh, ta pravila kot pogoj za eh, zavarovanje določenih ladij. Kaj ti drugače, če ne prijedo spoštovanje teh predpisov, celo zavrnejo zavarovanje te ali tega ali onega plovila. Potem pa vidik pregona. Ehm, torej, eh, v večini primerov so ladjari tisti, ki morajo plačati odkupnino <clears throat> Toda reševanje je pa v pristojnosti držav članic in torej v pristojnosti organov kazenskega pregona. Torej se moramo držati določenih prioritet. Torej, če Eh, ta, torej ladja, ki pluje pod določeno zastavo, um, aretira eh, pirate, potem uh, pripada uh, državi um, zastave tiste ladje uh, tudi pristojnost nad uh, celotnim postopkom, kazenskim sodnim postopkom proti tem uh, piratom. Torej, če so pirati zajeti strani nizozemske ladje, potem bodo pirati uh, ustrezno tudi preganjeni. V, na, eh, po eh, nizozemski jurisdikciji. Ampak včasih imamo tudi različne zastave, torej naslednja po hierarhiji je zastava uh, ladje, formalno torej obstaja ta povezava. Uh, ampak države članice, ampak tudi tretje strani, ki imajo eh, pač določene člane posadke, ki so vključeni eh, naprimer v piratski, eh, piratsko dejanje, tudi oni sami želijo potem preganjati tiste pirate. Včasih pa sploh nihče se noče ukvarjati s pregonom. In v tem primeru je treba izpustiti pirate. Ampak vsekakor mislim, da to dejanje ni bilo nekoristno, kaj ti vsekakor stroški za, za pirate so na tak način narasli, oziroma ne za pirate, ampak za njihove vodje in eh, potem, eh, potem, kar zadeva pa eh, tudi nevarne snovi, ki se odvržajo v morje, to ni v našem mandatu in tudi nezakonito ribištvo, to ni naša stvar. Uporaba brezpilotnih letal, dejansko imamo brezpilotna letala za opazovanje, ampak. Mm, torej, ampak eh, dejansko uporabljamo seveda tudi podobe iz satelitov, slike satelitov, ampak brezpilotna letala se lahko prav tako uporabljajo. Hvala lepa za eh, vaš, vaše, vaše zelo izčrpne odgovore. Zdaj pa predajmo mikrofon gospodu Kostersu. Gospod, oprostite, gospod Koster, se če vas prekinjam, ampak gospa Weiler bi želela postaviti še nekaj vprašanj. Hey, uh, guten Erfahrungen. Kaj pa glede FBI-ja? Se vam to sploh zdi pomembno, da bi imeli nekakšen evropski FBI, glede na dobre izkušnje, ki jih omenjate? Okay, uh,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 now uh, perhaps to these two points uh, as quickly as possible. Morda general lahko odgovori na to vprašanje, na to pa bomo predali besedo še gospodu Kostersu. V zvezi z vprašanjem, ali potrebujemo evropsko organizacijo kot v Združenih državah, lahko rečem, da trenutno so stvari organizirane na nacionalni ravni, morda v prihodnje bi to lahko bila možnost, priložnost, ampak smo še daleč od tega. Te, e, se to poteka še vedno na nacionalni ravni z določenim usklajevanjem na evropski ravni in eh, delujemo seveda pod eh, pokroviteljstvom in v skladu z mandatom, ki nam ga zaupa eh, svet. Kar pa zadeva pregon, seveda jaz se s tem ne ukvarjam, ne, imamo različne države v regiji, imamo Sejšele, Mauricius in tako dalje, torej nimamo konkretnih podatkov o tem, kaj se dogodi s posamezniki, uh, imam uh, tako uh, celoten pregled različnih, uh, pregled nad različnimi piratskimi skupinami in, in Evropska unija dejansko preganja tisti, ki so kršili zakonodajo, tiste, ki so storili a, to a, kaznivo dejanje. Zdaj pa gospod Kosters. Hvala lepa. Mm, ja, morda bom nekako ponovil to, kar je že povedal general, ampak je res, ko je bilo rečeno, da uh, storilci kaznjivih dejanj so ponavadi revni, ribični, nis, niso zelo visoko vrščeni na socialno lesvico in uh, skušajo obežati revščini. Toda, Pred nekaj tedni so poskusili napasti neko špansko fragato in uh, torej, um, to ima celo vrsto posledic. posledic. Uh, Ti ljudje, glede na to, da so napadli špansko plovilo, eh, so eh, podvrženi španski zakonodaji, španskemu pravu in bodo potem preganjeni tudi v skladu eh, s špansko zakonodajo in v Španiji. Potem imamo sicer to vprašanje revščine, nimamo enotne rešitve za pojav, kot je piratstvo. Če govorimo o tem, odkot prihaja piratstvo, potem se moramo zavedati, da to, kar počenjamo v tem trenutku, mora biti del nekega širšega svežnja sve dejavnosti, rešitev, ki lahko privedejo do izboljšanja celotne situacije. To pomeni, da moramo podpreti tudi somalsko vlado in tako dalje. In tako dalje. In še nekaj. Uh, somalski izseljenci, general je tudi to omenjal, postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z uh, tem, če eh, sočajna pač prihodki iz piratskih dejavnosti potem pristanejo tudi na evropskih tleh in vemo, da V nekaterih državah članicah imamo precej eh, obsežne številne somalske skupnosti. In eh, če si ogledamo tudi nekatere druge države v regiji, recimo v Keniji imamo eh, prestolnico Nairobi, kjer živi približno 500 tisoč somalcev. To je ogromna skupnost. Neko drugo vprašanje je tako, se je glasilo takole. Evropski ki javni tožilec. Ja, ampak če si ogledamo operacijo Nemesis, potem eh, bi si bili želeli, da ena od držav članic eh, bi prevzela eh, vodilno vlogo. Take operacije ponavadi mora voditi nek javni tožilec. V tem primeru je lahko bil samo nizozemski javni tožilec. Eh, kajti eh, Evropska unija nima eh, jurisdikcije na odprtem morju, medtem ko nizozemski javni tožilec to ima, to je zgodovinsko dejstvo. Naše, naša mornarica v preteklosti je bila pač eh, zelo pomembna, imeli smo celo pirate guserje, ki so potem postali poveljniki v mornarici, to sega nazaj tudi še v španske čase in v čase pač te Eh, junaške španske mornarice, ampak eh, tudi torej tukaj je vprašanje tudi eh, sodne pristojnosti. Torej, Evropska, Evropski javni tožilec, če bi obstajal, trenutno še ne obstaja, če bi obstajal, ne bi imel pristojnosti na odprtem morju. Vsekakor eh, bi rekel, da z vso dožnostjo, sem dožni spoštovanjem, to je predvsem še vedno vprašanje eh, nacionalne sodne pristojnosti. In potem tudi vprašanje v zvezi z TFTP-jem, program za sledenje financiranja turistične dejavnosti. In če si ogledamo torej, ta program, eh, bomo ugotovili, da mora vedno obstajati neka povezava s terorističnimi dejavnostmi, drugače pa se tega ne moremo posluževati. Torej, če se, če se želimo poslužiti tega programa, moramo potem na papirju dokazati in to tudi ustrezno podpreti, da obstaja neka povezava s terorističnimi dejavnosti. To je treba dokazati tudi z. Mm, to je, to je treba dokazati uh, tudi pred ustreznimi uh, organi, naprimer v Združenih državah in uh, je treba tudi to ustrezno podkrepiti. Torej, če bi ugotovili, da obstaja naprimer neka povezava med eh, pirati, med mm, enim tudi od piratov, ki bi lahko bil osumljen eh, povezav z eh, kakimi terorističnimi a, celicami, prav gotovo bi se potem poslužili tudi tega sistema, tega programa, ampak a, drugače pa tega sistema ne moremo, a, ne moremo uporabiti kar tako. A, Eh, za pregon čezmejnega eh, kriminala. To služi samo za pregon terorističnih dejavnosti in zato moramo, moramo paziti, eh, ne smemo se tega posluževati na neutemeljen način. In še Nigerija ne, ne vidimo povezave z eh, tem, kar se dogaja vzdolž eh, nigerijske obale. Taka vprašanja so že bila postavljena v preteklosti. Prihaja sicer do ropov na morju, ne pa do piratstva. Uh, recimo, da imamo plovila v bližini pristanišč oziroma privezov, pristano in tam potem pride do napada, do ropa, torej eh, te primere imenujemo rop na morju. Uh, medtem ko piratstvo pa predpostavlja, da ugrabimo posadko, posadko na plovilu in prevzamemo poveljstvo nad plovilom. To je drugo kaznivo dejanje v primerjavi z ropi na morju in to je, ropi na morju so uh, dejansko primiri, ki se dogajajo uh, vzdolž nigerijske obale. Hvala lepa uh, za vse uh, te informacije. Če uh, dejansko grem nazaj za nekaj uh, stoletij, uh, bom ugotovil, da mi, Portugalci, Španci in uh, Nizozemci, smo se spopadali uh, približno tam na istem območju. Uh, torej, uh, nekako med Jemenom, Somalijo in tako dalje. Ne vem, če želi še kdo spregovoriti. Ja, gospod Morvaj, hvala lepa. Nekoliko sem razočarana, pa čeprav je vse bilo izredno zanimivo, ampak a, mislila sem, da bi se bili morali ukvarjati z organiziranim kriminalom, torej s hudodejskimi združbami, bi morali proučiti organizirano naravo kriminalitete, kako se lotiti te eh, strukture in zdi se mi, da na vse zadnje eh, Eh, središče, težišče pozornosti so bili pirati. Eh, in eh, danes pa sem že večkrat izpostavila, da ponavadi pirat je mm, ponavadi ranljiva oseba, revna oseba, torej socialno zapostavljena oseba. Za njim pa stoji celotna struktura, vodstvo celotne hudodelske združbe, ki ustvarja velike in pridobiva velike količine denarja iz te dejavnosti. Kateri je manjkajoči eh, vezni člen pri vsem tem. Zelo dobro veste, eh, eh, omenjali ste, da ste zajeli 140 piratov. Hvala lepa, gospa Makovej, ampak mislim, da ste to točko že dovolj nazorno izpostavili. Oprostite, jaz sem prvič, kaj sem tu eh, na tem odboru kot članica tega odbora. Mislim, da bi bili, imeli dovolj časa do 18.30, eh, zato da eh, razčistimo določene vidike in mislim, da naš odbor ima kot mandat ravno, da se poglobi v vprašanje organizirane kriminala in zato sem se osredotočila še enkrat na ta vidik. V redu, hvala lepo, vse je jasno, kaj so želeli povedati. Okay. Mr. Kosters. Gospod Kosters. Piratstva. Dance, say, in area, also is in Al Piratstvo um, v vodah Somalije um, pravzaprav uh, vodijo krogi na kopnem. Torej, ja, vodje teh eh, združb eh, seveda ne sedijo na ladjah, ampak eh, čakajo na kopnem, ampak v tem trenutku nimamo možnosti, da stopimo na kopno in jih kazansko preganjamo, jih aretiramo na terenu, nimamo nikakršnega mandata za to. In torej mi kot Evropska policijska, policijska služba, nimamo nikakršne pristojnosti na kopnem eh, v Somaliji. Ne moramo se kar podati v eno državo in enostavno zajeti nekoga, kajti to bi bilo eh, nezakonito. Torej, vprašanje je izredno zapleteno. Zakaj uh, analiziramo te informacije, zato ker z analizo informacij lahko pridemo do določenih zaključkov, ugotovito, naprimer, da uh, nekdo uh, iz, od teh vodi se lahko dolo, na določenega dne odloči, da uh, odpotuje v Evropo in v tem primeru, ko bo na evropskem uh, ozemlju, bo lahko zajet, ga bomo lahko aretirali, dokler pa ostane na svojem ozemlju v Somaliji, seveda mi nimamo nikakršne pristojnosti. Hvala lepa, gospod general, želite še kaj dodati? Hvala lepa, Mislim, da je to ključno vprašanje, kajti to se navezuje na kako rešujemo cel problem. Eh, seveda ne gre samo za to, da se borimo proti piratom na eh, morju. Eh, to bi bilo kot, da bi skozi skušali aretirati ehm, pač trgovce z drogami, pušerje, ničesar ne bi dosegli. Moramo gledati na piratstvo kot na organizirani kriminali, moramo razumeti, kateri so razlogi, ki botrujo temu, vemo, da se ljudje sploh ukvarjajo s piratstvom. In eh, tukaj ne gre samo za vodstvo, za vodilne, gre za vprašanje tudi eh, stroškov in koristi. Določeni ljudje se odločijo za to, za pač a, eh, a, kriminal, a, čeprav vedo, da je to kaznivo, tudi zato, ker a, tamle a, v Somali ni nikakršnega kazanskega pregona, varnosti ni, ni dobrega upravljanja in vodenja. Obstaja obstaja revščina in eh, zaradi vsega tega, kar ni ustreznega eh, vodenja, eh, hkrati tudi državo prizadeva revščina. Torej moramo najprej ugotoviti, kateri so razlogi za piratstvo in na to, kot Evropska unija, poskušamo hkrati reševati vse različne faktorje. To sem skušal obrazložiti in vojaške enote so samo del vsega tega. Nimam sredstev, da, eh, da preganjam vodilne in druge akterje, torej sem vam raz, obrazložil to, kar jaz lahko počnem, ampak seveda eh, s tem podpiramo eh, ostale organe, sodne organe, kazenske organe. Evropska unija kot širša organizacija, svet, Evropska služba za zunanje, za, za zunanje delovanje, Evropska komisija se usedejo za misli, mizo, raz, razmislijo o različnih dejavnikih, različnih razlogih in eh, kako naj bi eh, enotno delovali. Ampak eh, lahko rečem, da smo eh, dosegli zelo velik napredek in eh, seveda se zavedamo tega, da moramo eh, predvsem preganjati vodilne v teh združbah. Eh, Ja, tiste, ki plačujo te reveže, ki eh, se usedejo v čovne in se ukvarjajo s konkretno sa piratskimi napadi. Ehm, še nimamo konkretnega odgovora, ampak eh, si prizadevamo, razvijamo stvari, imamo te usklejevanje deljavnosti z različnimi službami, mi posredujemo informacije ostalim organom, ki so lahko relevantne za eh, ugotavljanje finančnih tokov, za ugotavljanje, kdo so vodilni na kopnem in hkrati pa seveda moramo najti ustrezne rešitve tudi za pomankanje varnosti, e, za pomankanje ustreznega upravljanja. Torej, potrebujemo usklajevanje, sodelovanje. In uh, tudi v okviru misije Nestor skušamo spodbujati tudi ustrezno upravljanje na terenu. Hvala lepa. Ali še kdo želi poseči v razpravo? Ne. Po točko razno bi rekel, da datum in naslednjega, naslednje seje našega odbora bo tu v Bruslju 18. marca od 15. do 18.30 in potem 19. marca od 9. do 12.30 in popovdne od 15. do 18.30. Zahvaljujem se generalu in gospodu Kostersu za njuni predstavitvi. Hvala lepo vsem in nasvidenje.